dober dan lep pozdrav vsem prosim da si nadenete slušalke ker bom govoril romunsko jezik ki ga imam nadvse rad dragi kolegi in kolegice žal imam slabe novice do 16. torej do 4. bom jaz predsedoval temu sestanku, ker je naša predsednica, gospa Silva Kosta, zbolela in danes ni mogla priti v Brusel. To je slaba novica, upam, da si bo opomogla in da se bo že jutri vrnila. Uh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 prosim, da to pripombo zabeležite v zapisnik današnjega sestanka. Pisno sem tudi že poslala svojo pripombo sekretarijatu in sicer gre za izjave, eh, izjavo gospe Pak v zvezi s podelitvijo nagrade Lux. Torej, citiram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 da bi želeli v čim večji meri vključiti širšo javnost in da bi morali izkoristiti povezave s komisijo in to je bilo jasno izraženo tako v izjavi gospe Pak, kot tudi kasneje v razpravi in zato prosim, da to pripombo na zapisnik prejšnjega zasedanja zabeležite v zapisnik današnjega zasedanja. Hvala. Najlepša hvala. To bomo seveda, kot, že, kot ste zahtevali, zabeležili v zapisnik. Če ni drugih pripomb, potem lahko zapisnik zasedanja 4. novembra potrdimo. Dobro. Danes imate na voljo tolmačenje v francoščino, angliščino, nemščino, danščino, estonščino, bolgarščino, romunščino. gospa Blehan pa predlaga, da bi predstavila poročilo o upravljanju in ji predajam besedo. Ja, spoštovani kolegi in kolegice, hvala predsedujoči. Bila sem na zadnjem zasedanju eh, foruma Internet Governance, torej za upravljanje interneta in eh, vam želim podati povratne informacije v zvezi s tem. Mislim, da ste v elektronski različici prijeli nekaj informacij, bi pa na kratko izpostavila nekaj točk, ki so pomembne za nas. Gre za forum, ki eh, je potekal tokrat že devetič. Eh, začelo se je vse skupaj v Eh, tunisu šlo je za forum ki združuje različne deležnike ki sodelujejo pri upravljanju interneta gre tako za podjetja kot civilno družbo predstavnike politike in javnih organov in gre za odprt eh, forum ki razpravlja o temah povezanih z upravljanjem interneta Ena od tematik je za nas bila prejšnja leta zelo relevantna in o tem je bilo govora tudi letos. Gre za neutralnost omrežij. Eh, o tem se je intenzivno razpravljalo zlasti o mednarodnem vidiku. Seveda je to področje v državah v razvoju povezano s tem, da nekatera podjetja omogočajo eh, prost dostop do interneta, ampak samo do svojih eh, storitev ali strani. Eh, in o tem je veliko govora v državah v razvoju trenutno in to vpliva tudi na razprave pri nas in mislim, da je pomembno, da tudi evropska stran tu jasno predstavi in zagovarja svoja stališča je, potekali so forumi najboljših praks, šlo je za to, kako uporabljate mehanizme za več, eh, več deležnikov, ki bi jih lahko v večji meri vključili v procese odločanja. Potem je bilo govora o varnosti na spletu, to je bila tudi pomembna tema, ampak tema, ki eh, se vedno znova pojavlja tudi v naših dejavnostih in ki jo tudi mi spodbujamo, je spletna varnost otrok in zaščita otrok. Eh, preko različnih poročil smo tudi v našem odboru že intenzivno razpravljali o tem in razprave na forumu so prispevale k temu skupaj z drugimi pobudami, da je varnost otrok na spletu deležna precej pozornosti v vseh procesih odločanja in mislim, da je zelo pomembno, uh, da združimo vse sogovornike za isto mizo in da ne govorimo samo o zakonodaji, ampak da v dialogu poskušamo najti eh, rešitve, ki nas bodo pripeljale do rezultatov. Tudi vprašanje pravic mladih je bilo zelo relevantno, zlasti glede na dogodke v Turčiji. V nekaterih državah se eh, je nekako forum tudi angažiral v eh, protestih podob, eh, v Istanbulu, pa so se nekako umaknili, uspeljavil se je alternativni forum in to se mi zdi velika škoda, kajti ravno razprava o svobodi medijev, o svobodi izražanja, eh, Eh, je pomembna tematika, o kateri bi moralo biti govora tudi znotraj tega foruma in je ne bi smeli premakniti drugam. Tako da upam, da bo prihodnje leto v Braziliji razprava o temeljnih pravicah, o pluralizmu in o svobodi izražanja potekala znotraj foruma in izven njega. Gre za pa še za eno eh, zelo zanimivo vprašanje, kako se bo forum razvijal naprej. Prihodnje leto se mu namreč izteče mandat. Organizacija Združenih narodov se bo odločala o tem, ali bodo ta mandat podaljšali in ga okrepili. Trenutno se borimo za to, da bi um, finančna sredstva za sekretarjat bila zadostna, zato da bi lahko uh, ustvarjali ustrezne rezultate, da bi eh, okrepili oziroma razširili domet tega foruma, ampak to seveda terja močan sekretarjat in ustrezno število zaposlenih. Eh, zaenkrat razmere niso najboljše in skupaj s komisijo in državami članicami se borimo za to, da bi ta konferenca eh, postala dolgoročna kar zadeva prihodnost, je pomembno tudi vprašanje Aikana in uh, procesa Ajana Transition Process. Skratka, gre za večjo internacionalizacijo upravljanja spleta, uh, ne da bi katerikoli od posameznih uh, akterjev dobil prevelik vpliv ali preveliko moči in uh, tudi na tem področju eh, parlament in komisija zagovarjata enaka stališča in tesno sodelujeta. V pisnih dokumentih, ki ste jih prijeli, vidite, kateri dvostranski pogovori so tudi potekali. Eh, zelo intenzivno smo se pogovarjali s predstavniki mladih, z Youth Foruma in uh, z njimi smo govorili zlasti o potrebah mladih na spletu in o njihovih predstavah dobrega upravljanja spleta. In lahko vam zgolj priporočim, da si zapisnik in ostale dokumente tudi sami preberete. Mislim, da nudijo zanimiv pregled našega dela in eh, mislim, da je dobro, da se tudi prihodnje leto dva predstavnika našega odbora odeležita tega zasedanja, tako da bomo zagotovili dobre povratne informacije za vse nas. To je zelo pomembno ne samo na evropski ravni, za evropski parlament, ampak je pomembno, da ta eh, forum dobi ustrezno pozornost tudi na nacionalni ravni, kajti gre za eh, proces, ki združuje različne akterje in eh, si zato zasluži podporo. Tako da bi bilo dobro, da bi bili tam prisotni ne samo uh, evropski predstavniki, eh, ampak tudi britanski predstavniki, ki jih moram izredno pohvaliti in pa tudi predstavniki drugih držav, ki bi preko tega večstranskega pristopa se borili za evropske pravice. Hvala. Mulțumesc. Je eh, un subjekt ekstrem da important. Hvala. Gre za izredno pomembno temo, eh, ki je včasih kar malo zastrašujoča, moram priznati. In mislim, da moramo vsekakor namenjati čim več pozornosti tem vprašanjem. Ima morda kdo kako pripombo na predstavitev, ki smo jo ravno kar slišali? Ne? Najlepša hvala, potem pa gremo naprej. Na četrto točko dnevnega reda razrešnica za leto 2013 splošni proračun Evropska komisija. Novembra vsako leto računsko sodišče objavi svoje poročilo o tem, kako je Evropska unija v prejšnjem letu porabljala svoj proračun in na podlagi tega se parlament potem odloči, ali bo Evropskim institucijam podelil razrešnico. 5. novembra je računsko sodišče objavilo poročilo za leto 2013 in odbor za nadzor proračuna zdaj to poročilo obravnava. Vsak odbor pa bo pozvan, da pripravi svoje mnenje. Naš poročevalec oziroma pripravljalec mnenja je gospod Fernando Maura, ki bo predstavil mnenje. Glasovali pa bomo. 20. januarja, rok za ložitev predlogov sprememb pa je 9. december opovdne. Gospod Mora, izvolite. Gracias, señor presidente. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice, danes bi vam želel predstaviti osnutek mnenje, ki ga bomo posredovali odboru za nadzor proračuna. Namen tega mnenja je, da bi dali zeleno luč za izvajanje proračuna za kulturo strani komisije za leto 2013. Razrešnica je postopek, v katerem se parlament odloča o tem, eh, ali je komisija ustrezno upravljala z določenim delom proračuna, tako da to mnenje pravzaprav predstavlja politično razsežnost parlamentarnega nadzora nad porabo evropskega proračuna. Odločitev temelji na letnem poročilu dejavnostih eh, Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo, izvajalske agencije za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo. Potem pa je seveda tu še letno poročilo računskega sodišča, ki ga upoštevamo. V svojem osnutku predlagam naslednje. Najprej ugotavljamo in kot pozitivno ocenjujemo, da sta Erasmus Plus in ustvarjalna Evropa ključni pri nosni nalogi za obdobje 2014-2020. Ravno tako pozdravljamo dejstvo, da je stopnja izvrševanja proračuna za obdobje 2007 do 2013 zlasti za programe vseživljenjskega učenja, kulture, torej programe kultura, medija in mladi v akciji, da je torej stopnja izvrševanja znašala 100 odstotkov. Ravno tako pa ugotavljamo, da je ob koncu leta prišlo do neusklajenosti med prevzetimi obveznostmi in plačili. To je pripeljalo do eh, primankljaja za izplačila, kar je kar utegne imeti negativne posledice tudi za prihodnje leto. Bojim se, da se utegne to uponoviti tudi pri nadaljnih programih. Potem tretjič, ugotavljamo, sta izvajalska agencija za izobraževanje audiovizualno področje in kulturo EACA, da je izvedla 96 odstotkov eh, svojih eh, plačil v pogodbenem roku. Poleg tega pa opozarjamo, da zamude pri plačilih neposredno vplivajo na pravice upravičencev, tako da spodbujamo agencijo EACA, da naj izboljša svoje nadzorne sisteme. In pa še četrta in zadnja točka, ki je morda najpomembnejša, tu eh, opominjamo, da je Generalni direktorat za komuniciranje organiziral vrsto dejavnosti v okviru Evropskega leta državljanov 2013. Eh, ravno tako ugotavljamo, da se je potrebno pripraviti na krčenje proračunskih sredstev v letu 2014, eh, tudi kar zdeva proračunsko postavko Evropa za državljane. Sam sem poročevalec za ta program, ki predstavlja neposredno povezavo med Evropsko unijo in državljani, saj podpira različne ukrepe, peticije in državljanske pravice. In izpostavljamo, da je raven financiranja veliko preniska in da je potrebno ta program dopolniti tudi z novimi pobudami. Skratka, izredno nasprotujemo kakršnemkoli zmanjšanju sredstev za program Evropa za državljane za obdobje 2014-2020. To so torej glavne točke poročila, ki sem ga pripravil in ki vam ga predlagam v obravnavo.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 bi morda kateri od poslancev želel pokomentirati. Izvolite. Najlepša hvala. Naš poročevalec je izpostavil, da izredno nasprotuje moribitnemu zmanjšanju sredstev v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2020. S tem se celoti strinjam in zanima me kar zadeva letošnje leto ali nam lahko komisija pove ali prihaja do kakšnih težav pri plačilih za projekte zaradi trenutnih težav pri izvajanju proračuna 2014 in zaradi težav z osnutki rebalansa proračuna. Torej, zanima me ali lahko komisija kaj pove o izvajanju proračuna ali prihaja do kakšnih težav pri posameznih programih in projektih želela bi slišati vaš komentar v zvezi s tem hvala Continuare, domnul Morgano. Gospod Morgano. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej naj čestitam poročevalcu oziroma pripravljalcu mnenja za odličen osnutek, ki ga je predložil našemu odboru. Gre za res eh, dober jedrnat povzetek, ki res povzema bistvene točke v zvezi s proračunskim postopkom za leto 2013 na področjih, ki so relevantna za naš odbor. Strinjam se, da proces podelitve razrešnice ni nekaj rutinskega, ampak je to pomemben del eh, naših pristojnosti kot evropski poslanci. Ravno tako pa je to pomemben element našega nadzora nad izvajanjem evropskih politik v državah članicah. Skladno s pogodbo Evropski parlament podeli razrešnico komisiji eh, potem, ko je preveril ne samo eh, zanesljivost računov, ampak tudi kakovost izdatkov, torej na podlagi revizije računskega sodišča preverjamo, ali je davkoplačevalski denar dejansko pri sledenju političnih ciljev, za katerega smo ga namenili. Zlasti eh, sedaj v času recesije, ko terjamo od svojih državljanov veliko žrtev eh, in ko ustrajamo pri uravnoteženih proračunih v državah članicah, je zelo pomembno, da zagotovimo, da eh, tiste majhne količine sredstev, ki, namenimo, ki jih namenimo za naše strateške programe, dejansko obrodi sadove in predstavlja evropsko dodano vrednost. Mislim, da poročevalec upravičeno opozarja na to, da moramo eh, preučiti morebitne napake, ki se pojavljajo pri izvajanju programov, ki so pristojnosti našega odbora. Uh, načeloma eh, so bile vse dejavnosti izvedene skladno s pravili. Najvišja stopna napak eh, pa se ne pojavlja na našem področju, ampak pri izvajanju politik, eh, kjer je potrošna v skupni pristojnosti držav članic in komisije, torej gre za regionalni razvoj, transport in podobno v letu 2013 smo imeli eh, visoko stopno izvrševanja v, v štirih programih, zlasti eh, na audiovizualnem področju, ker eh, je sicer obstajalo tveganje, da bi bil ta denar izgubljen. In kot je izpostavilo računsko sodišče v poročilu za leto 2013, je bilo v letu 2013 morda preveč poudarka na izdatkih, ne pa dovolj na kakovosti in na doseganju rezultatov. Mislim, da je naš odbor v veliki meri lahko zadovoljen z rezultati, kajti v letu 2013 smo zabeležili povečanje tudi v popraševanju po mobilnosti v okviru programov pripravništev cilj treh milijonov študentov za program Erasmus je tudi bil dosežen, kar je zelo dobro. In kot je izpostavljeno v posebnem poročilu 399, to je poročilo Eurobarometr, ki govori o dostopu do kulture, pa imamo tudi nekatere razloge za zaskrbljenost. Namreč na evropski ravni, splošno gledano, so se javna sredstva za kulturno dediščino bistveno zmanjšana zlasti za kulturne dejavnosti. Glede na to, da je naša naloga, da obrnemo ta trend eh, in da izpolnimo pričakovanja mladih v Evropi, nas socialne demokrate eh, ta razvoj dogodkov izredno skrbi in mislim, da bi to bilo potrebno v večji meri izpostaviti tudi v osnutku mnenja. Ob koncu lanskega leta je eh, neusklajenost med obveznost, prezetimi obveznostmi in priplačili pripeljala do eh, primankljaja sredstev za izplačila, kar seveda bo imelo negativne posledice za letošnje leto. To pa je nespremljivo, kajti Evropa seveda mora poplačati svoje dolgove, če želi biti verodostojna. Zaradi to vrstnih težav pa Eh, so tu na kocki ključni eh, programi za evropske državljane, naprimer Erasmus, eh, kjer Evropa ne izpolnjuje svojih obveznosti. To seveda pripelje tudi do težav za študente in njihove družine, ki potem ne prejmejo prispevkov, ki smo jim jih obljubili, zato da lahko izkusijo to zelo pomembno doživetje. Torej, mislim, da bo potrebno predložiti še nekaj predlogov sprememb, ne dvomim pa, da jih bo tudi poročevalec lahko podprl in eh, ne dvomim, da se bomo uspeli glede tega zediniti. Gospa Kamerjevet, najlepša hvala, hvala tudi pripravljalcu mnenja. Lahko se zgolj pridružim besedam kolega Morganota in bi nekatere stvari še bolj izpostavila. Tudi v letu 2013 opažamo da pri vseh programih ki so v pristojnosti našega odbora eh, imamo opravka z izredno uspešnimi programi sto odstotno so bila izkoriščena vsa sredstva česar ni mogoče trditi o vseh programih ki potekajo na evropski ravni vendar pa kljub temu ugotavljamo da tudi v letu dva tisoč trinajst in domnevno zato sem eh, hvaležna kolegici trupel za vprašanje uh, Eh, bomo verjetno tudi v letu 2014 zopet imeli opravka z razkorakom med prevzetimi obveznostmi in dejanskimi plačili. Zato ne gre kriviti eh, niti komisije, niti parlamenta, ampak eh, je zato kriv svet, ki eh, je za, odgovoren za to, da da eh, odobrena sredstva dejansko tudi na voljo. In da na ta način zlasti mladim, ki izkoriščajo te eh, programe, omogoči, da enostavno dobijo denar za svoje eh, študij, študij v programu Erasmus. Mislim, da gre za škandalozno početje in ta sredstva moramo izplačati pravočasno, ravno zato, ker gre za zelo uspešne programe in zato sem hvaležna kolegu Morganu za njegove pripombe in mislim, da bi res bilo potrebno to točko še bolj izpostaviti eh, in povedati, da mi kot parlament ne moremo sprijeti te igre, ki jo svet igra z nami vsako leto in zrasti na področju izobraževanja. Eh, na področju mladih so negativne posledice lahko zelo obsežne in to vodi tudi v izgubo zaupanja naproti Evropski uniji. Seveda ljudje ne vedo, ali je za to kriv parlament, svet ali komisija, zato nasplošno krivijo Evropo in težko eh, ljudem dopovemo, eh, da je za vse to kriv svet in zato mislim, da je prav, da smo zelo izrecni in odločni tudi sama pa bi bila hvaležna komisiji če bi povedala kako se stvari razvijajo v letu 2014 zlasti kar zadeva plačila za eh, program Erasmus in za program za mlade. Najlepša hvala, gospa Frhajen. Ja, eh, dotaknila bi se programa Erasmus Plus in starega programa Erasmus. Eh, tu ne gre samo za vprašanje, koliko sredstev daje svet na voljo in koliko sredstev je na voljo za te programe, ampak eh, je konkretno pomembno tudi, kako se vse to izvaja. Naprimer, neka univerza pri, eh, zaprosi za sredstva za določeno število študentov, potem se izkaže, da je teh študentov več, potem dobi vsak študent manj. Eh, vsak študent dobijo odobritev za manjši znesek, Eh, skratka, tu prihaja do velike negotovosti v načrtevanju in v dejanskem izvajanju programov in eh, tu prihaja potem tudi do odstopanja od tistega, kar smo predvidevali v naših eh, pravilih. Eh, no, predvideno imamo tudi še razpravo o novem programu Erasmus in res moramo govoriti o tem, da morajo ti programi biti dostopni za mlade in da jih morajo dejansko doseči. Veseli me seveda, da gre za program, ki je privlačen, ki eh, pritegne mlade, dosega mlade in da Eh, so tudi programi vseživljenjskega učenja zanimivi tudi za odrasle, ki se želijo seveda nadalje izobraževati. In ključno je, da eh, s pomočjo teh programov bolje posredujemo sporočilo, eh, kaj je bistvo Evrope. Ne gre samo za gospodarstvo, ampak gre tudi za vidik povezovanja. To je tisto, kar daje Evropi dušo in Doris Pak je v preteklosti vedno znova izpostavljala dušo Evrope in ravno to dušo lahko zelo dobro posredujemo s temi programi. Škoda pa se mi zdi, in to želim ponovno izpostaviti, da nam ni uspelo prepričati držav članic, da bi v okviru programov eh, Evrope za državljane eh, ohranili sredstva, gre za enega najmanjših programov v Evropi, to so eh, količine denarja, ki jih v nekih eh, kmetijskih ali eh, regionalnih skladih sploh opazili ne bi. In ta sredstva so se zdaj zmanjšala še za 25 odstotkov, kar mislim, da posreduje napačen signal, zlasti, če želimo dolgoročno zagotoviti večjo konvergenco v Evropi, več razumevanja en za drugega. Veseli me, da je pročevalec to izpostavil eh, in to seveda velja tako za preteklo leto, kot tudi za prihodnje programe. Pozorni moramo biti, da na tistih področjih, kjer gre za doseganje pomembnih negospodarskih učinkov, eh, da tam eh, ne popuščamo zaradi razprav, ki potekajo v državah članicah. E, zanima me, kako države članice e, gledajo na to, e, kajti v razpravah je bilo veliko govora o tem, da države članice ne vedo, zakaj bi ta sredstva najprej posredovali na evropsko raven, če bi lahko vse to financirale same, ampak zanima me, koliko same države dejansko namenjajo za to vrstne programe. In če nam zmanjšujejo sredstva na evropski ravni, bi morale to nadomestiti z drugimi dejavnostmi na nacionalni ravni. In zelo me zanima, če se tu dejansko kaj dogaja. Najlepša hvala. Correcto. Opinie din partea comisiei. Pardon, pardon. Încă un corect, domnul Gramaticatis, vă rog. Gospod Gramaticatis, putem pe comisia.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 to velja še posebej za države, ki trpijo zaradi gospodarske krize, kot je Grče, kjer je brezposobnost med mladimi eh, skočila v nebo. Žalosten sem, ker se to dogaja in nažalost moram zdaj podati bolj splošno pripombo. Poslušamo komisijo in pa druge evropske institucije in vsi na veliko govorijo o evropski kulturi. In res je, to je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 Najlepša hvala. Gospa Brigita Deves iz komisije, izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi pozdravila osnutek mnenja, ki ga je pripravil poročevalec Evropskega parlamenta. Hvala za to besedilo. Dejala bi, da komisija pozorno spremlja izvajanje plačil, katerim smo se obvezali in to je ena izmed večjih težav pri celotnem, v celotnem sektorju kulture. Skušali se bomo kar se da veliki meri izogniti konkretnim posledicam za prejemnike teh sredstev. Če želite več informacij z tem, lahko ponudimo tudi v pisni obliki, kajti kot veste, gre za vprašanja, ki so povezane z razrešnico, ampak tudi to lahko pripravim v pisni obliki. Z mano je, oziroma kolega mi je dejal, da bi lahko v zvezi s določenimi točkami podal več podrobnosti, naprimer, ko gre za točko 6, kjer govora o programu Erasmus. Pod točko 6 boste lahko slišali več konkretnejših informacij z Erasmusom. Najlepša hvala. Vsi komentarji so bili izjemno zanimivi in zdaj besedo zopet predajam poročevalcu. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalil vsem kolegom in kolegicam za njihova mnenja, ki sem jih prejel pri pripravi tega poročila. upal sem, da to ne bo šlo samo za mnenja, katerih bi govorili o težavah, da bi samo popisali dejansko stanje. Ampak sem si želel, da bi te težave uporabili kot neke vrste iz, mm, osnovo za iskanje rešitev za prihodnost. Tudi zdaj sem slišal podobne stališča, ko sem poslušal razpravo. In dovolite mi, da povem da so se mi nekateri komentarji izdeli izjemno dobri. Naprimer, da gre tu za programe, ki niso zgolj tehnični programi in ki bi jih morali vrednotiti iz finančnega, tehničnega stališča. Ne, so nekaj več. So, kot smo slišali, duša Evrope. In s to izjavo se posebno strinjam. V mnenje sem unesel vse predloge sprememb, ki so se mi zdeli smiselni in v kar se da veliki meri bom skušal vključiti v poročilo, ker se mi zdi, da vsa stališča, ki sem slišal danes popovdne, vsebinsko izboljšujejo celotno poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa bom predsedovanje predlav kolegici, ki je verjetno že tako ali pa vse bo tako utrujena, kot sem je zdaj. Thank you very much and, uh... Najlepša hvala. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, kjer bo govor o Evropski mladinski nagradi Karla Velikega. To je nagrada, ki je bila prvič podeljena leta 2008 kot skupna pobuda Evropskega parlamenta in pa uh, sklada za nagrado Karla Velikega. S to nagrado želimo okrepiti zavest med mladimi um, v zvezi z projekti, ki spodbujajo evropsko integracijo. S to nagrado, Evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega, smo želeli podati oziroma nekako spodbujati mlade, da začnejo razmišljati o tem, kako še bolje sobivati v Evropski uniji v prihodnosti. Kot sem dejala, je to nagrada, ki jo skupaj podeljuje ta Evropski parlament in pa Mednarodna fundacija Karla Velikega, Eh, ki ima sedež v Ahnu. Prvi trije bodo prejeli nagrade, prvi 5000 evrov, drugi 3000 evrov in tretji v višini 2000 evrov. Nagrajence bomo tudi povabili sem, v Bruselj in pa v Strasbourg. Vseh 28 nacionalnih projektov, ki bodo izbrani, bomo nagradili tudi z 4-dnevnim obiskom Ahna. Nagrade za najboljše tri projekte bo povedal predsednik Evropskega parlamenta in pa tudi predstavnik eh, fundacije Karla Velikega. Danes v odboru pozdravljamo štiri mlade predstavnike zmagovalnih, zmagovitih ekip. Zmagal je projekt Our Europe, naša Evropa, ki ga bosta predstavila Elena Asklov in pa Peter Hogezen iz Danske. Drugo nagrado prejme Iris Bas, oziroma prejmeta Iris Bas in pa Henrik van Velden iz Nizozemske, iz Delfta. Tretja nagrada pa gre projektu Employment for You, kjer so združeni predstavniki Kristine Malaj iz Cipra in pa Ivan Marija Hujaci. Vsem nagrajencem za 10 minut predajam besedo, potem pa sledi izmenjava mnenj. zagotoviti pa bo treba še možnost izmenjave mnen s predstavniki eh, iz komisije, zato da bomo, si bomo izmenjali mnenja o trenutnem stanju izvajanja programa Erasmus+. Tako da vas prosim, da ste kar se da kratki, jedenati in da se držite časovnice, kajti naš dnevni red je kar natrpan. Tako da predlagam, da kar začnemo. Najprej zmagovalca. Ilena, Peter, kdo bo začel? Izvolite. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Gospod, gospodje, lepo pozdravljeni. 2011 so dobila idejo za potovanje po Evropski uniji, da srečava predstavnike naše generacije. 2011 je bilo v Evropski uniji ogromno težav in zato naj je ta pot še bolj zanimala. Dve leti sva vrčevala za to pot in od maja 2013 do maja 2014 sva Peter in Elena obiskala 24 evropskih držav in se spoznala s 500 mladimi evropejci in prebivala oziroma pa se prenočila v stotih različnih domovih. Na prosovnici vidite najno pot. Na najni poti sva objavljala radijski program krajše članke na najni spletni strani in sicer v angleški in pa danski različici. In skozi ta pričevanja smo skušala s vsemi, ki naj spremljajo, deliti najne izkušnje z drugimi mladimi v Evropski uniji. In zdelo se nam je, da bi bilo zelo zanimivo, da tudi drugi razumejo, kaj se dogaja med evropskimi mladimi in da bi um, tudi širši krok tistih, ki, najos, ki so naj spremljali, imeli nekaj koristi od tega. Po Skypeu nas je spremljalo tudi kar nekaj danskih šol in vsak teden smo imeli nekaj vrste videokonferenco prek Skypa in takrat smo pač predstavili, smo predstavila državo, v kateri se, smo se trenutno nahajala, mlade, povedali nekaj več eh, o situaciji za mlade v tisti konkretni državi in na ta način sva več kot 2000 danskih študentov oziroma dejakov popeljala seboj na pot po Evropski uniji, tako da tudi oni zdaj vedo, kaj se dogaja v drugih državah. Projekt pa se je nadaljal tudi potem, ko smo se vrnili domov na Dansko. Pred šestimi meseci sva mi, torej, mi dva organizirala več kot 50 predstavitev oziroma eh, predavanj za nekaj tisoč danskih študentov. Na teh predavanjih sva predstavila videogradivo, fotografije, audiogradivo in na ta način sva mladim omogočila, da tudi oni uvidijo, kakšno je stanje med mladimi v drugi državi Evropske unije. Govorili smo o pojavih, kot so brezposobnost med mladimi, poja, torej vedno večji pojav uh, skrajno desnih gibanj, radikalizacija in tako naprej. Vsem tem sva skušala spodbuditi razpravo med mladimi. Skušala sva spodbuditi, spodbuditi mlade, da začnejo razmišljati o sodelovanju v demokratičnem procesu, kar je izjemno pomembno. Med najnimi predavanji in pa predstavitvami sva se osredotočila na mlade, mlade iz Evropske unije. Skušala sva določene vidike predstaviti z našega vidika za vse ostale mlade, ki živijo v teh ključnih časih. Zaradi tega projekta, zaradi tega potovanja sva si nekako lahko ustvarila ogromno mrežo, socialno mrežo v celotni Evropski uniji. Poznala zdaj ogromno mladih iz vseh držav, oziroma večine držav Evropske unije in hkrati že pripravljala nov projekt. E, potovanje po Evropski uniji, kjer bomo tudi posnela dokumentarni film s katerim želimo zeti še več mladih, še več evropejcev in omogočiti progresivnim glasovam, progresivnim mladim v Evropi, eh, da spregovorijo, da jih lahko do, tudi, do drug sliši. Če še niste dojeli, sva se za projekt odločila ker naj jo je zanimalo, kdo je sploh ta evropska generacija mladih. Opažala sva, da se te mlade imenuje izgubljena generacija. In zato smo začeli želela sama odkriti, kaj točno se z mladimi dogajamo, dogaja. Odrasli, novinari, politiki večkrat govorijo in vlečejo zaključke v imenu nas, mladih, In zato se nam je zelo pomembno, da mladi sami spregovorijo zase, o sebi. In tej generaciji mladih sva želela dati jim glas. Želela sva spodbuditi razpravo in intelektualno razmišljanje čezmejno v Evropski uniji. Zaradi krize opažamo tudi vedno več sovraštva, vedno več eh, stigme vedno več eh, nekih stereotipnih podob, naprimer dolgočasni Nemci, leni Grki in tako naprej. In to je težava. Komunikacija v 21. stoletju ne, ne sme potekati na tak način. Odnos naše generacije do Evropske unije še enkrat dokazuje, kako velik je demokratični primankljaj in kako malo je zaupanja v evropske institucije. Želela smo najti rešitev za ta problem. Želela smo odkriti, zakaj to ne deluje. Želela sva, da tudi drugi mladi sebe razumejo kot mlade evropejce, ne kot mlade iz posameznih držav članic. Kajti samo na ta način bomo lahko v prihodnosti dojeli, da smo bolj evropejci kot pa naprimer Danci ali pa Švedi, Nemci, pripadniki nacionalnih držav pač. In na ta način se moramo odločiti, kakšno prihodnost sploh želimo. Ob koncu pa bi povedala še nekaj o zaključkih, ki smo jih dosegla po tem potovanju. Vsaka generacija se sooča s, z izzivi. Naša generacija ima ogromno izzivov, strukturne, izziv za poslitve in tako naprej. Treba nam je povrniti zaupanje vase in pa tudi zaupanje v neko trajnostno prihodnost, ki si jo bomo delili. Vsem tistim mladim, ki jih skrbijo podnebne spremembe, skrbijo finančne krize, ki jih skrbijo brutalne privatizacije, davčne oaze in te stvari. Želimo povedati, da so to izzivi, ki so pred nami, da jih moramo rešiti mi, naša generacija. Ne moramo kar zapreti oči in prepustiti tistim, ki počnejo grozne stvari zdaj, da to počnejo še naprej. Resno se bo treba začeti ukvarjati s podnebnimi spremembami, z vojnami, z begunci, z neenakostmi in z demokratičnim deficitom. Smo del mlade generacije, ki je v težavah in s tem postajamo tudi odrasle osebe, eh, ki so v krizi. Najti želiva rešitev, s katero bi se lahko mladi pomagali. In na najnem potovanju po EU smo srečala veliko mladih, ki so dejali, da si ne želijo zgolj službe, ampak ki si želijo radikalne spremembe celotnega sistema, vseh struktur v Evropski uniji. In zato se nama zdi, da je treba podariti kreativnost, da je treba okrepiti zavest, da se lahko stvari tudi spremenijo in da se lahko izboljšajo. Kajti, če gospodarstvo mladim ne omogoča poštenih možnosti, je s tem nekaj narobe. In če se politični sistem lahko če se politični sistem ne more odzvati na podivjane finančne trge, ki drvijo iz krize v krizo, je tudi s tem nekaj narobe. Začeti je treba krepiti izmenjavo stališč, srečanja je treba spodbujati in na ta način bomo lahko dosegli najne cilje. To je na svet dveh mladih, ki sta imela uh, stike z več tisoč mladimi iz celotne Evropske unije. Uh, politiki. Treba je začeti ustvarjati družbo, ki bo socialno, okoljsko in tudi gospodarsko trajnostno naravnana. Včasih, ko je, bila, ko je bilo gospodarstvo v razcvetu, težav vsaj na vides ni bilo. Vsi so nam govorili, da moramo razmišljati samo o nas samih, o naših čudovitih karjerah in da če bomo zapravljali denar, potem ga bo vedno več za vse ostale. Nihče pa nam ni povedal, kaj naj storimo, če želimo svet izboljšati. Zdaj smo v teh težavah, zdaj, vol, zdaj nimamo dovolj socialnih stikov, nimamo dovolj prijateljskih stikov, vedno več je cinizma, površinskih odnosov in oskoglednosti. Na najnem potovanju smo opazili dokaze za to in želiva si, da bi iz te krize išla nova mentaliteta, s katero bi opravili z Evropo pohlepa in pa kriz. Želimo si premagati čase, ko je cvetev kazino kapitalizem. Tako da vemo, kaj treba spremeniti. Na Dansko pa so se potem venila tudi z določenim upanjem. Upanjem, da bi lahko naša generacija mladih bila prva generacija, ki bo res generacija evropskih mladih. Na voljo imamo nova orodja. Vsi znamo angliško, vsi znamo druge jezike, lahko gremo v Španijo in naročimo dve pivi v španščini. Vsi lahko razumemo situacijo drugih mladih iz drugih držav Evropske unije. Vsi imamo dostop do interneta in lahko komuniciramo med seboj. Na voljo imamo orodja, ki nam omogoča, da se tudi v živo sestanemo in začnemo delati na novih stvareh. Tako da naša generacija je res lahko prva generacija, ki bo res evropska generacija mladih. Z vsem tem, kar nam je na voljo, lahko izkoristimo priložnost in aktivno vstopimo v politično življenje. In zdi se nam, da nam lahko to uspe. Menimo pa tudi, da je naloga Evropske unije, da mobilizira politično energijo, ki jo čutiva, ki obstaja, res obstaja. Čeprav manj kot tretjina mladih sploh glasuje na evropskih volitvah. Ampak politična energija obstaja. Treba je zgolj mobilizirati. To je tudi naloga za našo generacijo mladih. Treba se naučiti, kako razmišljati izven nacionalnih političnih kategorij in uvideti, da lahko imamo dobro, kakovostno, skupno evropsko prihodnost, če bomo spregovorili in če bomo slišani, če bomo lahko komunicirali in sklepali prijateljstva tudi prek meja Evropske unije. Treba je prevzeti odgovornost za našo celino. Ne moremo ostati izven igre, če se igra že dogaja. Za projekt Our Europe, naša Evropa, sva se odločila, ker menima, da moramo začeti sodelovati med seboj. Evropa je od vseh nas, kajti vsi moramo imeti sanje, vsi moramo imeti želje in vsi moramo biti dovolj pogumni in reči, ja, to je naša Evropa. Hvala. presentation and congratulations for... Najlepša hvala za to predstavitev in čestitke za pripravo vajnega projekta. Tako, zdaj pa besedo predajam drugima nagrajencema. Iris Bass in Helena Helden. Uh, good afternoon. Um, we are, um Lepo pozdravljeni. Sva člana uh, projekta Jav Delft, ki sodi v okrilje mestnega sveta v mestu Delft na nizozemskem. Kdo smo? Smo mladi, stari med 15 in 22 let, šest aktivnih članov in osem pripravnikov. In v okviru projekta Jav Delft želimo organizirati projekte v samem mestu in v njegovi okolici. Skušamo se osredotočiti na težave, s katerimi se občina sooča in skušamo tudi nekako izvajati ankete med mladimi in spraševati potem, kaj mi oni menijo, katere težave v našem okolju je treba rešiti. Pri tem pa se ne Eh, omejujemo zgolj na Delft in na okolico, ampak tudi, gledamo tudi širše, kajti leta 2012 smo prav v Delft organizirali eh, Evropsko konferenco eh, mladih. Pred kongresom svam, ali pa smo izvedli majhno ali pa krajšo raziskavo o tem, kaj mladi menijo o težavah, s katerimi smo se soočali. In prišli smo do zaključka, da je treba začeti delati, preden prepozno. Opazili smo, da je na voljo vedno manj sredstev za šole in pa univerze eh, za izvajanje takšnih projektov, kot je naš. In z... pomembno je, da študente spodbujamo k izvajanju projektov, ki jih je treba izvajati sporedno s študijem, treba pa je tudi delati, da si lahko študij plačamo. V času mladinskega kongresa smo se osredotočili na šest pomembnih tematskih sklopov. To je mobilnost na evropskem eh, trgu zaposlovanja. Opazili smo, da si precej ljudi želi delati v tujini, ampak na voljo nimajo dovolj podatkov o tem. Naslednji tematski sklop je sodelovanje med podjetji in pa izobraževalnim sektorjem. Tu je šlo predvsem za težavo, da gospodarstvo nima na voljo dovolj podatkov o mladih, o tem, kaj mladi študirajo, kaj si želijo poklicno, Naslednji tematski sklop je bil priznavanje diplom. Opazili smo, da je med posameznimi evropskimi državami kar eh, ogromno razlik pri klasifikaciji posameznih stopin študija in zato je tudi nostrifikacija časi zelo težavna. Naslednji sklop je bil podjetništvo, kako naj mladi ustvarijo delovna mesta zase in za druge mlade. Omenjali smo tudi čezmejni študij Evropske unije, kar zelo dobro ponazarja tudi projekt Erasmus in pa Erasmus. Čeprav obstajajo na voljo številne možnosti, jih nekateri študenti ne želijo izkoristiti in želeli smo izvedeti zakaj. Govorili pa smo tudi o pripravništvih ki so lahko neke vrste naložbo v prihodnost ali pa tudi možnost cenene delovne sile za podjetja. Te sklope smo analizirali in pripravili stališča o njih. Kako smo to storili? Najprej smo naslednja vprašanja, tukaj jih vidite na prosojnici, pokazali vsem sodelujočim. Dejali smo jim, naj razmislijo o njih. Potem pa smo jih posadili v skupine in jim dejali, naj o tem govorijo in naj si zapišajo, kakšne zaključke, kakšne izsledke. In ob koncu smo lahko pripravili sintezo vseh stališč. Kot vidite na prosojnici, gre tu predvsem za vprašanja, ki so povezana z mednarodnim okoljem. Pripravili pa smo tudi nekaj vprašanj, s katerim smo želeli mlade spodbuditi o razmišljanju o njihovem lokalnem okolju, kajti če želimo nekaj začeti, pač početi, moramo to storiti na lokalni ravni, potem pa se stvari širijo više. Novembra 2012 sva povabila 60 uh, eh, mladih iz desetih različnih držav v Delft, da se udeležijo programa in da uh, sodelujejo v razpravi, ki je Kevin ravno prav opisal. Tu so bili mladi, ki so, bili, ki so sodelovali na primer v projektih, kot je Yes Delft. Pripravili smo tudi Mm, delavnice, kjer smo aktivno razmišljali o težavah. Pripravili smo jih kar osem in ob koncu tedna, po številnih dnevih razprav in pa razmišljanj, smo pripravili tudi uh, zaključek, eno, nekaj ste resolucijo. Predlagali pa smo tudi, da mladi oblikujejo neke vrste plakat, na katerega bi lepili samo lepilne lističe z svojimi idejami. In to je potem bila neke vrste sinteza celotnega dogajanja skozi teden. Na tej prosojnici lahko opazite, kako smo strukturirali posamezen dan v tem tednu. Um. Ponovadi smo začeli z povzetkom dogajanja na prejšnjem dnevu, potem je sledil, sledil um, sestanek, kjer smo si izmenjali ideje, kosilo, pa te, potem še en podoben sestanek za iskanje idej in pa v koncu še pisanje um, zaključkov. Želelo se nam je tudi pomembno, oziroma zdelo se nam je tudi pomembno, da pripravimo eh, neke vrste sodelovanja v manjših skupinah, kajti mladi bi lahko morda na ta način lažje si izmenjali med seboj ideje, ki si jih pač želijo. En. Na koncu tedna smo napisali neke vrste resolucijo in zdaj jo bomo predstavili najprej v zvezi s pripravništvi. Spodbujanje pripravništev med mladimi bi koristilo Evropski uniji, Eh, kajti tako bi se mladi lahko navadili vsakodnevnega življenja v podjetju. Mladi bi se lahko eh, pripravili, izboljšali svoje znanje, kajti tudi oni bodo nekega dne eh, zaposleni oziroma celo delodajalci. Nekateri mladi se morda ne zanimajo za pripravništva, nekateri pa se. Izkušnje Eh, pri delu v večnacionalnih družbah so ravno tako pomembne. Mlade je treba spodbujati, da sodelujejo v programih pripravništev. Podjetništvo mladih je po našem mnenju ravno tako pomembno, tako da je pomembno, da se vlaga v podjetništvo mladih. To bo vplivalo na zaposlenost mladih, tako se bodo ustvarjala nova delovna mesta, tako bomo pripomogli gospodarstvu Evropske unije. Tri ravni potrebujemo. Prvič, vse to je mogoče dobro stimulirati, če se uporabijo sredstva Evropske unije. Poleg tega potrebujemo tudi reforme eh, znotraj izobraževalnih sistemov, eh, s katerimi se bo mlade spodbujalo, da začnejo s svojimi podjetji. Potem, tretjič, treba je spodbujati tudi, tudi eh, podjetja, večje družbe, da podpirajo mladih, da eh, razumejo, kako deluje svet podjetništva in da se stkejo vezi med obema stranema. Potem smo se pogovarjali o mobilnosti na evropskem trgu dela. Treba je povečati pretok informacij v zvezi z delom v tujini. Mislimo, da mladi eh, nimajo tako preprostega dostopa do tovrstnih eh, informacij, kot bi ga želeli imeti. Želimo tudi povečati učinkovitost vodenja mladih, usmerjanja, tako da bi z lahkoto lahko šli delati nekam drugam, recimo v tujino. Potem je tukaj še eh, vprašanje mm, kvalifikacij diplom. Želeli bi neko eh, primerjalno tabelo med različnimi um, študijskimi smermi, eh, tako da bodo ljudje vedeli, na kateri ravni so in da bodo te ravni lahko primerjali med seboj. Tako bodo tudi delodajalci vedeli, kakšno eh, raven so dosegli eh, mladi. Tako bi z lahkoto lahko dobili dostop tudi do uh, tečajev ali izobraževanj za nadgradnjo uh, stopne, dosežene stopne izobraževanja. Potem pa je tukaj še medsebojno oplajanje. Po našem mnenju je to izredno pomembno. Uh, Eh, kajti tako delojemalci kot tudi delodajalci dobijo eh, več znanja drug o drugemu. Na ta način postanejo informacije bolj dostopne in na koncu imamo bolj učinkovito medsebojno oplanje med sektorjem podjetništva in sektorjem izobraževanja. Ne samo, da delamo načrte za Evropsko unijo, temveč razmišljamo tudi o lokalnih projektih. V našem projektu smo imeli mlade iz mnogih različnih držav, tako da so ti mladi razmišljali o projektih, ki bili, bi bili koristni za njihova mesta, za naše mesto, za Delft. Smo razmišljali o dveh projektih, ki bi bila zelo pomembna. Prva stvar je stran na Facebooku, kjer bi lahko mladi, ki iščejo delo eh, preko spletne strani, preko Facebooka, eh, dobili več informacij. Mislim, da bi bilo tako za nje bolj preprosto najti delovno mesto, ki se ga želijo. Poleg tega smo pripravili še pop-up store mlade smo želeli izobraziti o tem, kako lahko pripravijo svoj življenjski pis, enostavno gredo na, v to pop-up store in tam dobijo pomoč, eh, kako izboljšati svoje veščine pri iskanju eh, delovnega mesta ali pri pisanju življenjskega pisa in podobnega. Tukaj vidite eh, fotografije vseh 25 udeležencev na našem kongresu, pa še devet oblikovalcev politike je bilo med njimi, prišli so iz različnih mest v Deft. Eh, dve leti sta že menili od takrat, veliko je že bilo postorjenega, eh, nismo pa še postorili vsega, kar nekaj je še pred nami. Skušamo nadaljevati svojo bitko proti brezposelnosti mladih. Želimo, da mladi dobijo nek smisel, fokus v svoji prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, Juf Delft. Zdaj pa še dobitniki tretje nagrade, Kristjana in Evantija, Employment for You. Hi, we are Kristjana and Eva from Cyprus. Dobar dan, sva Kristjana in Eva iz Cipra. Sva članici eh, neuradne skupine eh, za dinamiko mladih. Gre za prostovoljce iz Cipra. Naša skupina je bila vzpostavljena leta 2011. In sicer potem, ko smo izkusili že kaj nekaj izmenjav, projektov in drugih programov v tujini. Želeli smo se vrniti domov in nekaj podobnega eh, poskusiti tudi v naši domači skupnosti. Naš projekt eh, se imenuje Employment for You. To je bilo usposabljanje mladih, neke vrste program. Eh, Um, mladih v akciji. Sodelovalo je devet držav - Cipr, Estonija, Grčija, Italija, Latvija, Poljska, Portugalska, Romunija in Španija. Vse skupaj je bilo 26 udeležencev, ki so sodelovali pri tem projektu. Večina jih je bilo bodisi brezposelnih mladih, mladih, ki iščejo delo v točno določenem času. Projekt je potekal v Nikoziji in sicer od 13. do 20. aprila 2013. Med bivanjem v Nikoziji so imeli udeleženci priložnost obiskati tudi naša arheološka najdišča, izvedeli so več informacij o zgodovini Cipra. Lokacija projekta je bila v hostlu mladinskem hotelu v Nikoziji, to je uh, v srcu prestolnice. Um, mm, pomagal pa nam je tudi svet za mlade na Cipru. Preden smo začeli usposabljanje, smo mladim predstavili, kako je s trgom dela. Bili smo leta 2013. Eh, ko je večina držav eh, imela gospodarsko krizo. Ti mladi so bili zdaj diplomanti. Eh, oziroma, kako naj bi potekala pot? Najprej srednja šola, potem fakulteta, potem delo, potem upokojitev in tako naprej. No, mi pa smo eh, prikazali drugačno schemo, neke vrste labirint, kako lahko mladi gredo skozi življenje, lahko diplomirajo, menjajo službe, eh, zamenjajo poklicno pot, se vrnajo v šolo, lahko se odločijo, da želijo novo diplomo, neko novo spričevalo, lahko zamenjajo programe. In potem upokojitev, to je pa tista zadnja opcija. Kaj smo želeli doseči z usposabljanjem? Pogledali smo si, kakšne so stopnje brezposelnosti v Evropi, zlasti v teh devetih državah, ki so sodelovali v programu. Mladim smo želeli pokazati, katere veščine, usposobljenosti potrebujejo za iskanje delovnega mesta. Potem smo pokazali, kakšni so koraki eh, na področju zaposljivosti, kakšne inovativne eh, veščine potrebujejo, da morajo biti ustvarjalni, podjetni potem smo ugotavljali, kakšna je dejanska vloga organizacij za mlade, svetov za mlade, eh, delodajalcev, vlad. In potem smo jim predstavili tudi, kakšne so priložnosti, ko mladi končajo šolo, kaj pravzaprav lahko storijo. To je še ena stvar, ki smo jo predstavili. Želeli smo mladim predstaviti, da ko končajo v slepi ulici, vedno lahko najdejo neko novo pot. Uh, kajti uh, videli smo mlade, ki so bili razočarani, zavrnjeni, nekateri v depresiji. Ena izmed dejavnosti pred nami, oziroma ki smo jih organizirali, je, je bila kavarna EU. Udeleženci so bili razdeljeni v manjše skupine in odgovoriti so morali na pet vprašanj. Spraševali smo jih, kaj lahko stojijo, storijo delodajalci za izboljšanje zaposljivosti, kakšna je vloga svetov za mlade, Evropske unije, vlad. Potem je sledila živahna razprava med skupinami, ko smo obravnavali uh, in predstavljali rezultate. Potem je sledila tudi delavnica o življenjepisu Europass, šli smo korak za korakom, kako oblikovati življenjepis. Mladi uh, so lahko izvajali različne dejavnosti, recimo kako se rokovati, kako se ustrezno obleči za pogovor v službi, mm, kako o tem, kako lahko izveš veliko zanimivih stvari med seboj. Potem smo imeli še predstavitev v zvezi s poklici v Evropski uniji. Mladi so izvedeli, kakšne so možnosti za delo v Evropski uniji. Eh, povedali smo jim, kako se lahko prijaviš za delo v Evropski uniji. Naslednja delavnica, ki smo jo organizirali za mlade, se je imenovala projekt Inspire and Lead, da je navdih in vodi. Pomembno je, mm, vedeti, da udeleženci želijo uh, biti sami aktivni, ne želijo samo poslušati drugih uh, in biti pasivni. Torej, gre za to, da sodelujejo v nacionalnih skupinah, da ustvarjajo svoje projekte in ki jih lahko potem v svoji državi tudi izvedejo. Mnogi udeleženci eh, so dejansko povedali, da so potem ta projekt, ki so ga pripravili med usposabljanjem, tudi uporabili v svoji domovini oblikovali so podobne skupine, kot je bila naša in svoj projekt uporabili v okviru programa Mladi v akciji. Ena od predstavitev je bila tudi pred, predstavitev Evropske komisije v Cipru. Pokazali so nas, kakšna je struktura Evropske komisije, kako je s parlamentom, kako vse skupaj deluje. Dejstvo je, da večina mladih ni vedela, kako stvari delujejo, tako da so lahko sami ugotovili, uh, kako vse skupaj deluje. Prišlo je tudi do strezne interakcije. Potem je bila še ena predstavitev o ekonomiji, različnih stopnjah, o razumevanju finančne krize. Pogledali smo si, kakšni so problemi v domovinah naših udeležencev. Potem je bila še ena predstavitev, ki jo je imel organ za razvoj človeških virov. Predstavili so različne eh, programe na Cipru, potem so mladi še sami povedali, kakšne programe imajo. Potem še eno predavanje in sicer iskanje delovnega mesta na uh, trgu dela, kjer je težko najti delo, kaj uh, lahko storimo, da premagamo to oviro, kakšne veščine se zahtevajo, kaj lahko um, sami naredijo in kaj zahtevajo delodajalci. Potem je sledila tudi predstavitev v zvezi s programi mladi um, v akciji. Predstavili smo ključne ukrepe imeli smo predstavnico, ki nam je sama predstavila, kakšne so njene izkušnje z EVS, povedala nam je, kako je bila v Evropi in uh, kako je v tujini pridobila določene veščine, ki so ji potem pomagale pri oblikovanju poklicne poti na Cipru. Naslednja predstavitev se je nanašala na oblikovanje lastne nevladne organizacije. To je bilo zelo pomembno za naše odeležence, kajti večina jih je prišla iz neuradnih skupin. E, torej, kako oblikovati svojo nevladno organizacijo. Potem pa, ker je šlo tukaj za usposabljanje izmenjava, moramo imeti tudi medkulturne noči, udeleženci so predstavljali svojo hrano, svoje tradicije. Tako da to je bil čudovit način, eh, s katerim smo končali vsak delovni dan. Eh, imeli smo neke vrste delavnico in eh, vsaka država je predstavila svojo tradicijo. Potem smo imeli še obisk Lima Sola. Pogledali smo si grad in udeleženci so se imeli zelo dobro, kajti na ta način so lahko videli, kakšna je naša kultura na Cipru. Uh, eh, Cipr je majhen, pot do tja ni preprosta, letala so draga, tako da smo udeležencem eh, želeli pokazati vsaj Limasol. Potem so sledili še načrti za prihodnost. Uh, Eh, razdeljeni smo bili v skupine tudi mi smo bili neke vrste izobraževalci učitelji eh, želeli smo pokazati, kaj vse je potrebno za reševanje problemov, recimo, ko gre za brezposelnost, kaj je mogoče postoriti. Želimo okrepiti sodelovanje mladih tako na nacionalni kot na mednarodni ravni, želimo, da so motivirani. Uh, navdihnjeni z drugimi ljudmi, želimo jih motivirati, obveščati, spodbujati ustvarjalnost, krepiti veščine. Želeli smo podariti, da je brezposelnost dosti krat eh, posledica neustrezne izobrazbe dosti krat se zgodi, da ljudje končajo neko šolo, potem pa ne vedo več, kako naprej. Morda gredo celo na univerzo, diplomirajo, potem pa se vprašajo, kaj pa zdaj, kaj lahko naredim zdaj. Treba je spremeniti izobraževanje, treba je delati na ustvarjalnosti. Ustvarjalnost je enostavno nekje skrita, eh, v učilnicah pa se ne uporablja. In tudi učitelji enostavno le spremljajo, izvajajo učni načrt ustvarjalnosti pa manjka. In mislim, da če bo več ustvarjalnosti, bo bolje tudi z zaposljivostjo. Hvala. Hvala lepa za te zanimive predstavitve. Dragi kolegi, zdaj pa je beseda vaša, če imate kakršnakoli vprašanja ali pa če imate komentarje v zvezi s tem, kar so povedali naši um, mladi kolegi. Gospa Kamervert. najlepša hvala in pa iskrene čestitke vsem trem zmagovalcem. Že pet let sem v parlamentu tudi članica nemške žirije za podeljevanje te nagrode in vedno znova sem fascinirana, kako angažirani so mladi, koliko dobrih zamisli imajo pri izpeljavi takih projektov, kot ste jih izvedli sami. Pravzaprav lahko rečemo, da če ste vi zdaj predstavniki mlade, mladih Evrope, potem nas za prihodnost Evrope ne sme biti strah. Pozitivno eh, lahko gledamo v prihodnost. In to je tudi Zelo dobro, če bo uh, taka angažiranost veljala tudi za Evropsko unijo, no, ampak ni nujno, da je vedno tako, mogoče gre tukaj za izjemo od pravila. In uh, morda lahko tukaj postavim vprašanje. Eh, zmagovalna ekipa je veliko potovala, tudi druge ekipe so imele ogromno stikov z, z mladimi znotraj Evropske unije. Uh, ali so bili problemi identificirani podobno ali pa uh, so, bili, so bile na področju ugotavljanja težav velike razlike, kajti nekatere države imajo uh, večje gospodarske težave, mogoče tam ljudje gledajo manj pozitivno v prihodnost. ali pa so si rekli mladi, zdaj je pa dovolj in so se odločili, da bodo sami oblikovali svojo prihodnost. Morda so nekje razmišljali, saj eh, vse skupaj nima nobenega smisla, pa so bili nekoliko bolj depresivni. Torej, zanima me, kakšne so bile vaše izkušnje. Ali so vaši projekti prispevali k temu, da Vsi mladi rečejo, na, poglejmo, kaj lahko naredimo, da vzamemo svojo prihodnost v svoje roke. No, to verjetno velja predvsem za danski projekt, kajti pravzaprav moramo sami pogledati, kako bomo oblikovali svojo prihodnost. Ne moremo reči enostavno, da je vse tako grozno in da vržemo puško v koruzo. Zanima me, kakšne so bile vaše izkušnje. Še enkrat pa se vam eh, zahvaljujem da ste izpeljali te projekte in da jih želite tudi nadaljevati. Torej, da želite razvijati svoje delo. Hvala lepa. Um, uh, Hvala. Nekoliko nam zmanjkuje časa. Imam seznam štirih poslancev, ki želijo postaviti vprašanje. Mislim, da bomo s tem seznam zaključili. No, potem še gospod Gramatikakis, potem pa je to to. Najprej gospa Frahajen. Tudi jaz bi se najprej zahvalila vsem mladim in jim iz srca čestitela. To je bil kar uh, velik dosežek. Projekti so uh, obsežni, vsako leto imamo uh, precej projektov, ki so kandidati za nagrado. Uh, Karla Velikega. Sama sem bila nekaj časa županja Ahna, eh, nekatere sem vas celo videla na podelitvi naloge. Lahko izhajam iz razpoloženja v svoji domovini in zelo veseli, da ste prišli k nam, da nam predstavite svoje projekte. Mislim, da je zelo pomembno eh, jasno povedati, da imajo tudi mladi kaj dodati, kajti oni so tisti, eh, ki se pogovarjajo o svoje prihodnosti eh, s svojimi prijatelji, kolegi in sami lahko artikulirajo, oblikujejo svojo prihodnost. Ne gre za to, da odrasli odločajo o vsem. Treba je zagotoviti, da lahko tudi mladi eh, sodelujejo v razpravi. Veseli me, da ste danes med nami, da ste lahko predstavili svoje projekte in tudi svoje razmišljanja. Zdaj pa vprašanje, ki je povezano s trajnostjo eh, projektov. Kako mlade aktivno vključevati v postopek razprav? Ali imate tudi vi svoje strani neke konkretne predloge za nas, kaj lahko mi kot evropski uh, politiki, poslanci izboljšamo, da se približamo mladih, kako mlade uh, lahko bolj zavešamo o tem, kaj se dogaja na evropski eh, ravni. V Bruselj prihaja kar nekaj šolskih razredov, ki uh, izražajo zelo različne interese v zvezi z Evropsko unijo. To je dosti krat odvisno od učiteljev, pa tudi od osebne angažiranosti mladih. Torej, odvisno je, ali se mladi sploh zanimajo uh, za kaj drugega, kot uh, zgolj za tisto, kar se dogaja v posameznikovem neposrednem okolju. Kako lahko upeljemo še drugačne poudarke, kako lahko bolje naslovimo mlajše, kako jih lahko bolj upletemo v dogajanje. Verjetno ni premalo ponud za, ponud za mladih, pogosto je tako, eh, da, ni, da mladi nimajo stika s temi ponudbami oziroma niso navdušeni nad tem, da bi se upletli na to raven. Potrebujemo določeno odprtost do Evrope. No, pri danskem projektu je obstajala vsaj pripravljenost, eh, da se govori o evropskem projektu. Torej, kako pa priti do mladih na robu Evrope, ki jim je popolnoma vseeno za to, kako se dogaja, torej kako jih eh, bolj angažirati za to evropsko eh, zamisel. Gospa Vorte, naslednja. Hvala lepa za predstavitve celo življenje sem uh, porabila, ko sem delala na podobnih programih, kako ljudi spoznati z življenjem, ki poteka čez mejo. Mislim, da morate še nadgraditi uh, svoje ambicije. Vaše ambicije lahko le pohvalimo. Skupina iz Cipra je ugotovila, kako pomembna je ustvarjalnost in kako težko je vzpostaviti ustvarjalnost v teh naših togih učnih načrtih. In to pa je bistven sestavni del za rast v tem svetu, ki je poln izzivov. Danska skupina, katerih treh držav pa niste um, obiskali? Rekli ste, da ste jih obiskali 24, to je bilo pred pristopom Hrvaške, katere tri so pa umankale? Sama zastopam Združeno kraljestvo, angliščina je moj eh, prvi jezik in zanimivo je bilo slišati, ko ste rekli, da ste se pogovarjali uh, v angliščini. To je tisto sredstvo za premagovanje mera, meja. Poznate pa, kako je v moji domovini, eh, ko gre za skeptičnost glede Evropske unije. Upam, da bodo ljudje volili za to, da ostanemo v Evropski uniji, če pride do tega. Ampak dejstvo je, da je angliščina kot jezik izredno pomembna za take programe, ki jih tudi vi izvajate. Zanima me, kako bi se lahko bolje povezali tudi eh, z mladimi v Združenem kraljestvu. Ali imate tudi Twitter, Facebook ali ste uporabili ta urodja. Tudi mi, ko sedimo tukaj, včasih tvitamo o tem, kar je bilo povedano. Lahko celo uživo predstavimo, kako poteka predstavitev. Hvala lepa. Vse tri skupine imajo na koncu eh, dve minuti za odgovor na vsa vprašanja. Zdaj pa še gospa Šodrova. Hvala lepa, mladi, mladi prijatelji. Govorila bom v francoščini. Mogoče bo bolje, da govorim francosko, kot pa da govorim češko. Prihajam iz Češke republike. Sem pa tudi članica odbora za pravne zadeve. Ukvarjam se tudi uh, s pobudo povezano z Evropskim parlamentom mladih. V zvezi s tem smo zelo aktivni v Češki republiki in to je nekaj podobnega temu, kar počnete tudi samo. Naj vam zagotovim, vaše izkušnje in ugotovitve so zame izredno pomembne in zanimive. Poslanci z veseljem poslušamo o vaših izkušnjah in eh, zagotavljam vam, da so take stvari res pomembne. Želimo slišati, kakšne so vaše zamisli in eh, kaj predlagate. Dovolite mi, da vas povabim, če še niste bili v Češki republiki, ste vabljeni, da nas obiščete. Zdaj pa še kolegici iz Cipra. Češka republika ima odlične izkušnje eh, z reformo na področju izobraževanja. Morda bi vas to zanimalo, morda bi to bila dodatna motivacija za obisk Češke republike, tako da ste srčno vabljeni na obisk v Češko republiko, kjer vam lahko pomagamo in vam predstavimo različne možnosti, mogoče bo pa katera od njih koristna tudi za vas. Spodbudila bi vas, da ustrajate pri svojih zamislih. Hvala lepa. Dobro upravljeno. Hvala predsedujoča, hvala tudi za predstavitve. Zanimivo je bilo slišati cipršsko in nizozemsko predstavitev, ki ste bili osredotočeni na lokalno delovanje. Torej, to je dober praktičen pristop, ko se lotevate domačih problemov. No, eh, kolegici z Cipra ste rekli, da ni mogoče najbolj nujno, da vemo, kako točno vse poteka znotraj Evropske komisije. Tukaj se lahko le pridružim. Oprl bi se tudi na komentarje danske skupine. Ne vem, če sem to prav slišal. Šlo je za prevzem oziroma izkoriščenje demokratičnega nadzora v multinacionalnih družbam, družbah. No, morda moramo tukaj biti previdni, govorimo o nekih oblikah, ki so obstajale že pred 25 eh, leti. Dobrodošli eh, vsekakor med nami. Pomembno je, da prihaja tudi do povezave med ukrepi na nacionalni ravni in podjetništvom. Oporu bi se tudi na vprašanje eh, gospe Ferhajans in pa kolegov iz predsedstva. Kar par stvari ste omenili, za katere želite, da se spremenijo. Kakšne spremembe želite? Želimo konkretne predloge. Hvala. Last, uh... Najlepša. Hvala še gospod Gramatikakis. Ime, domos, uh... Zelo nakratko. Preden sem postal evropski poslanec, sem predaval kot. Uh profesor na univerzi in zelo vesel bi bil, če bi imel take študente, kajti mislim, da so pokazali veliko navdiha, da so pripravljeni trdo delati, predstavljam si, da so se soočali s številnimi težavami in jaz bi jim eh, takoj dal diplomo. Ampak glede na to, da je osoda hotela, da postanem evropski poslanec, si ne želim takih študentov, ker jim pravzaprav niti ne morem dati odgovorov na vse vprašanja, ki so jih izpostavljali. In vem, da so mladi na Cipru žrtev tuje okupacije da so vsi mladi v Evropi zelo negotovi glede prihodnosti in da le s težavo lahko preživijo, ne samo po finančni plati, ampak tudi po psihološki plati. In edino, kar jim lahko rečem danes, kar lahko rečem mladim po vsej Evropi, je, da se moramo vsi eh, starejši, pravzaprav tem mladim, opravičiti. Hvala. Uh, hvala. Zdaj pa ima vsaka ekipa dve minuti, da odgovori na vprašanje. Najprej zmagovalca. Ja, veliko vprašanj smo slišali, hvala za nje. Razprava o multinacionalkah in o sovjetskem komunizmu. Eh, ne vem, če imamo dovolj časa za to, ampak nikakor nisem zagovornik eh, Sovjetske zveze. Eh, potem pa je tu še paradoks, s katerim smo se soočila, ko gre za motivacijo za zagotavljanje sprememb. Vsaj Med bolj progresivnimi eh, predstavniki mladih na, v, na jugu Evrope sva zaznala veliko navdušenja, veliko dejavnosti, veliko uh, zanimanja. Uh, ampak take ravni dejavnosti naprimer ni v Skandinaviji. Imamo vse možnosti, da si ustvarimo dobro življenje, smo bogati, ampak imamo težave z anksioznostjo in podobno in nismo tako motivirani. In to je res paradoks, ki smo ga opazili na tem potovanju, kajti na jugu res ni enakih možnosti kot na severu. Tako da, če bi nam oni lahko pomagali pri naši depresiji, bi mi pomagali pri korupciji, naprimer, kaj podobnega. E, potem pa, ko smo govorili o klientelizmu oziroma aktivizmu, tudi v e, nekaterih vprašanjih ste izpostavljali e, odnos med pasivnostjo in aktivnostjo, lahko se zgolj strinjam, da se moramo angažirati in da se morate tudi vi angažirati in eh, nihče ne trdi, da bi. Eh, Eh, kdorkoli moral biti pasiven ali se zanašati na sisteme ali na Evropsko unijo. Eh, in pa še vprašanje v zvezi s pasivnimi študenti, ki prihajajo v Evropski parlament in drugam. Mislim, da potrebujemo močnejši proces evropske socializacije. Ne, da bi zanemarjal nacionalno identiteto, nacionalni potni list, ampak eh, Ne vem, sam sem eh, morda doživel samo 30 šolskih ur, v katerih smo se ukvarjali z eh, vprašanji Evropske unije. Kako naj bom potem sploh usposobljen, da volim na evropskih volitvah? Mislim, da potrebujemo več zanimanja za Evropsko unijo, politično, kulturno gledano, gospodarsko gledano, tako da bomo zagotovili eh, bolj intenzivno socializacijo na tem področju. Seveda je bilo najno potovanje zelo dober postopek evropske socializacije, ampak bojim se, da ne moremo si privoščiti, da bi vse mlade poslali na taka raziskovalna potovanja, ampak vseeno bi bilo, mogo, bi bilo mogoče kaj storiti. Naprimer, lahko bi govorili o učnih načrtih in o tem, kako vanje vključiti več Evrope ali je morda to stvar, o kateri se morajo odločati posamezni učitelji, ampak vsekakor je to potrebno. Poleg tega, tudi ko sem midva prišla v šolo eh, in govorila mladim o svojem potovanju, o vseh stiskah, ki jih mladi doživljajo po Evropi, eh, mislim, da sva ljudem in tem izkušnjam dala tudi podobe, pokazala sva intervjuje s posamezniki, eh, videoposnetke in. Zdi se, da sva res uspela prikazati Evropo v novi luči, tako da so se mladi eh, čutili bolj angažirane. Ne vem, kako bi to lahko dosegli vsake evropske državi, ne vem, če bi to delovalo, ampak tudi eh, odzivi učiteljev po predavanjih so pokazali, da je bil to zelo dober uvod v predavanja o Evropi. Eh, na podlagi najne predstavitve so dobili nek oseben pristop k vprašanjem, dobili so konkretne primere dejanskih eh, realnih evropecev. To je tudi del te evropske identitete, ki jo pogrešamo kot mladi, ta bolj osebni pristop. Želeli bi se čutiti bolj pripadnike evropske mlade generacije, ne samo različnih nacionalnih mladih generacij. Samo še 10 sekund, če mi dovolite. Torej, obiskala sva 24 evropskih držav, 19 članic. Torej, Eh, imate pa na voljo tudi vse informacije na najni spletni strani. Hvala za povabilo v Združeno kraljestvo, z veseljem bova prišla in seveda le pošljite nama še več vabil. Hvala. Hvala. Naslednja ekipa, dve minuti. Najprej najlepša hvala za vse prijazne besede in za vaša vprašanja. Vsekakor mislim, da so pogledi v različnih državah različni. Nekateri mladi se dejansko bojijo svoje prihodnosti. Naprimer, v času kongresa sem se pogovarjala z dekletom z Polske, ki je dejala, da v njenem mestu policija dobesedno pretepa mlade, ker eh, demonstrirajo proti brezposobnosti in ker so pač brez dela. Tako da mislim, da bi taki dogodki morali ljudi resno skrbeti in pomembno je, da se mladi zavedajo, da bo njihov glas slišan, če bodo tako želeli. Veliko mladih pa eh, res niti ne ve, kako bi to lahko dosegli. Tako da mislim, da so številni projekti, ki jih organizira Evropska unija, eh, Eh, osnovani na dobrih namenih, ampak veliko mladih niti ne ve, da ti obstajajo ali ne vejo, kako do njih pristopati. Poleg tega nekdo je vprašal tudi, če lahko ponudiva kako rešitev. Evropska unija bi morala zagotoviti programe izmenjav za vse države, tudi za Eh, študente z nižjo izobrazbo kajti tisti z višjo izobrazbo pogosto imajo priložnost oditi v tujino preko programov izmenjav tisti slabše izobraženi pa nimajo teh priložnosti in eh, bi jih pravzaprav morali imeti ker je taka izkušnja zelo pomembna na ta način se eh, bodo zavedli da je Evropska unija ena unija in da jim eh, pač omogoča tudi, da odidejo tujino ali na dodatno izobraževanje ali v iskanju dela. Poleg tega je premalo usmerjanja, pogosto ni stičnih točk, na kateri bi se lahko obrnili mladi v lastnih državah in tudi to je nekaj, kar bi se moralo spremeniti. Hvala. Hvala in še ekipa z Cipra. No, eden od naših najbolj dejavnih članov je deček, ki nas je nekoč eh, videl na ulici, eh, ko smo govorili v angleščini in je bil navdušen nad tem. Eh, pogovoril se je z nami in ko je izvedel, da ima tudi on možnost sodelovati, je bil navdušen. Sodeloval je v številnih izmenjavah v, v tujini in tudi na Cipru. In tudi jaz sem pripričana, da morajo mladi vedeti, kakšne možnosti obstajajo, da morajo vedeti, kakšne priložnosti za sodelovanje v takih projektih so na voljo. Spraševali ste, kako bi lahko promovirali Evropo. No, mobilnost je res pomembna. Mladih ne moremo naučiti o Evropi tam, kjer so. Moramo, morajo izkusiti Evropo. E, poleg tega pa potrebujemo tudi neformalno izobraževanje v razredih. E, učitelji se ne smejo zanašati zgolj na učbenike. E, mladi ne marajo takega učenja. Kako naj se kaj naučijo iz tega? Veliko bolje je, če se podajo na evropske ulice in spoznajo ljudi. Torej, dobro se nam zdi, da imate da namenjate več sredstev za izobraževanje za program Erasmus, da namenjate več sredstev za izobraževanje učiteljev in uh, upamo, da uh, se bo tu v prihodnjih letih, v bližnji prihodnosti, kaj spremenilo. Res si želimo drugačnega izobraževanja. In pa še odgovor gospodu Gramatikakisu. Ko, ko smo osnovali ta projekt, smo se soočali z določenimi težavami in mislim, da nam je ta projekt eh, tudi nam eh, prinesel veliko koristi. In eh, vedeli smo, kako se počutijo drugi, ker smo se tudi sami znašli v enakem položaju. Hvala. Hvala lepa, hvala za te odgovore, hvala za vaše predstavitve dobrodošli ste, lahko ostanete z nami in prisluhnete tudi predstavitvi komisije o programu Erasmus. To je namreč naslednja točka na našem dnevnem redu. Novi okvirni program za izobraževanje, usposabljanje mlade in šport Erasmus, skupaj z ustvarjalno Evropo, predstavlja enega največjih dosežkov prejšnjega eh, zakonodajnega sklica našega odbora. Eh, Program je bil sprejet ob koncu leta 2013 in bo potekal sedem let od leta 2014 do leta 2020. Zdaj smo ob koncu prvega leta izvajanja tega programa in mislim, da je to dobra priložnost, da preverimo, kako se stvari odvijajo. Zlasti, ker smo prijeli nekaj zaskrbljujočih novic o eh, primankljaju plačil. In to je tudi razlog, zakaj smo povabili gospoda Noca, ki je vodja pristojnega generalnega direktorata pri komisiji, da nam pove nekaj več o izvajanju programa Erasmus, zlasti v luči proračunskih omejitev in morebitnih posledic. Torej, gospod Noc, izvolite. Najlepša hvala. Kot ste napovedali, vam bom nakratko predstavil Eh, ključna vprašanja. Najprej vas bom opomnil, za kakšen program gre, ker eh, vem, da je veliko eh, novincev v odboru, ki verjetno program ne pozna najbolje. Torej, nakratko bom povedal, zakaj gre. Potem v nadaljevanju pa bom povedal, kako se stvari lotevamo in kaj smo se naučili iz prvega leta izvajanja. Torej, Bistvo tega novega programa Erasmus Plus je, da smo poskušali združiti sedem programov, obstoječih programov, eh, torej mladi v gibanju, Tempus, eh, Erasmus eh, in še nekatere manjše programe v en celosten program, ki temelji na treh ključnih ukrepih. Prvi ključni ukrep, ki je zelo prepoznaven pri tem programu, je mobilnost. Potem pa so tu še drugi elementi, predvsem projekti sodelovanja in pa podpora političnim reformam. Nekaj, kar smo želeli doseči z novim programom, je, da bi zagotovili večji učinek. Torej, zmanjšali smo število ukrepov, zato da bi se izognili pretirani razpršitvi denarja brez učinka in smo se osredotočili na obsežnejše ukrepe z večjim podarkom eh, na tem, eh, kaj počneš. Torej, ne gre toliko za sektorski pristop, torej kdo kaj počne, ampak gre za to, kaj kdo počne. Ravno tako smo poskušali okrepiti povezave s političnimi cilji, ki jih imamo v Evropi, torej posodobitev izobraževalnih sistemov in želeli smo tudi zagotoviti, da tisto, kar bomo dosegli s temi projekti, se bo uh, izkoristilo za nadaljne širjenje in eh, da bo prišel do napredka na podlagi teh rezultatov. To so bili torej naši cilji. Če si pogledate prvi ključni ukrep, torej področje mobilnosti, tu vidite na prostovnici več podrobnosti o tem, kakšne ukrepe podpiramo pod eh, tem krovnim uh, ukrepom. Podpiramo mobilnost za uh, eh, više izobraževanje, poklicno izobraževanje za mlade, potem mobilnost zaposlenih v vseh petih sektorjih, tako za mlade, odrasle kot tudi starejše. Potem eh, Tu je sprememba v primerjavi s prejšnjimi programi, vsa mobilnost poteka v okviru institucionalnega pristopa, torej noben posameznik ne more zaprositi za ta sredstva, ampak lahko to eh, stori samo preko svoje institucije, torej preko univerze, preko gospodarske zbornice, eh, tu obstaja vrsta možnosti. Potem še en ukrep, ki sodi na to področje, je, eh, so tako imenovani Joint Master's Degrees, to je prejšnji program Erasmus Mundus, gre za projekte mednarodnega sodelovanja med univerzami, ki vzpostavijo skupne učne načrte in eh, študenti potem eh, lahko študirajo na različnih univerzah. Potem pa so tu še študentska posojila. Tu ne gre za to, da bi iz proračuna dajali posojila, ampak eh, zagotavljamo sistem jamstev, eh, s katerimi podpiramo študentska posojila za čezmejno mobilnost in eh, torej na magistrski ravni. Drugi ključni ukrep, torej sodelovanje za inovacije, tu, smo, tu se bolj temelji na projektih, eh, s čimer poskušamo doseči eh, učinek na institucije in na izobraževalni sistem. Tu gre za eh, dve vrsti projektov, strateška partnerstva, ki jih izvajo nacionalne agencije. Tu imamo eh, medsektorsko čezmejno sodelovanje, zato da bi stvari nekako spremenili za udeležence, pa tudi širše za sistem izobraževanja. Potem pa sta tu še dva bolj specializirana ukrepa, torej zavezništva znanja in zavezništva spretnosti. Eh, eden velja za više izobraževanje, drugi za poklicno izobraževanje in tu gre predvsem za povezavo s podjetji. Naprimer pri zavezništvu za veščine gre za to, da se ugotavlja, katere veščine manjkajo in da se jih poskuša zagotoviti. Tu gre običajno za bolj obsežne projekte, ki jih upravljajo izvršne agencije. V praksi nekaj, o čemer eh, je veliko govora, je proračun in tu je prišlo do velikih sprememb pri tem programu, kajti z vašo podporo nam je uspelo povišati proračun za do 40 odstotkov v primerjavi s prejšnjim sedemletnim obdobjem. Tu vidite cel, eh, celoten znesek za sedem let in tu je proračunska postavka 1A. To je tisti del proračuna, ki je namenjen rasti, potem pa je tu še manjša vojnica eh, v višini 1,67 eh, milijard evrov iz zunanjih instrumentov, naprimer instrument za širitev, za eh, sosedsko politiko in tako dalje. Tu pa vidite tudi zelo enostaven graf, ki eh, kaže porabo sredstev v sedemletnem obdobju, torej eh, 40-odstotno povečanje v tem večetnem obdobju v primerjavi s prejšnjim nam omogoča proračun, ki, je, eh, leta, ki bo leta 2020 dvakrat višji od današnjega. Torej, približali se bomo 3 milijardam evrov do leta 2020. Tu predstavlja precejšnje povečanje, kar pa tudi vidite na tej prostojnici in o tem bom spregovoril nekoliko kasneje, je, da je prvi del grafa precej uh, vodoraven. Če bi dodali še 2013, bi videli, da med 2013 in 2014 skoraj ni sprememb, tudi pri, do 2015 ni bistvenih povišanj. Eh, rast se pravzaprav začne z letom 2016 in potem se proračun začne bolj eh, občutno povečevati v prihodnjih štirih letih. Posebnost pravne podlage za Erasmus Plus je, da pravna podlaga obsega določene deleže glede tega, kako se mora proračun porabiti. Eh, o tem smo se pogovarjali na dolgo in na široko z vami, z državami članicami in tu vidite deleže po sektorjih in pa tudi deleže po ključnih ukrepih. Gre za precej kompliciran sistem. Predvideva se, da bi se 77,5 odstotka proračuna porabilo za izobraževanje in usposabljanje deset odstotkov za mlade in eh, manjši deleži so predvideni za druge elemente. Na področju izobraževanja in usposabljanja pa so tudi minimalni deleži za posamezne sektorje, torej više izobraževanje, poklicno izobraževanje, izobraževanje za odrasle in tako dalje. Tu vidite posamezne podstavke. Skratka, to so parametri, ki jih moramo upoštevati pri izvajanju programa. Enako velja tudi za ključne ukrepe eh, levo spodaj. Tu vidite, da je večina sredstva predvidena za mobilnost, torej ključni ukrep 1, 63 odstotkov, 28 odstotkov za drugi ukrep, torej projekte sodelovanja in pa eh, podpora političnim reformam zato je predviden fiksen delež 4,2 odstotka. Potem na dnu te prosovnice vidite tudi nekaj prožnosti pri številkah po sektorjih. Imamo predvideno 5 odstotno prožnost pri vseh dodeljenih zneskih. Naprimer, na eni od prejšnjih prosovnic smo videli, da je skupen znesek za, eh, tu predviden za sedemletno obdobje. Eh, E, in torej tudi ti odstotki veljajo za celotno sedemletno obdobje, ne za vsako posamezno leto. Torej, naprimer, 10 odstotkov za program za mlade eh, pomeni 14,7 milijard za vse, za celotno obdobje eh, in e, ta delež 10 odstotkov mora biti izpolnen do konca sedemletnega obdobja. To predvideva ta instrument če se boste lotevali proračunskih razprav, morate vedeti tudi, da proračun eh, Erasmus Plus obsega štiri proračunske postavke. Najprej je največja postavka za izobraževanje in sposabljanje, ena postavka za mlade, en za program Jean Monnet in ena postavka za, za šport. Tako da je potrebno to upoštevati, da če želite vplivati na program morate vključiti štiri proračunske vrstice, so pa tu še eh, eh, tudi različne proračunske vrstice pri posameznih programih, eh, tako da je pravzaprav tu sam proračun predvsej razdrobljen. No, omenil sem že, da pri upravljanju deloma je upravljanje v rokah držav članic in nacionalnih agencij to je predstavlja 80 odstotkov, 20 odstotkov sredstev pa upravlja izvajalska agencija. Čisto majhen delež pa neposredno naš generalni direktorat. Kar je tudi pomembno pri upravljanju so eh, poenostavitve, ki smo jih poskušali eh, uvesti. Torej gre za stroške na enoto, eh, ki jih poskušamo uveljaviti. Namesto, da bi bilo vedno potrebno predlagati konkretne dokumente, uporabljamo tudi zgodovinske podatke, eh, kar tudi zmanjšuje tveganje za nastanek napak. No, če zdaj pridem na to, kaj smo se naučili v letošnjem letu. Leto 2014 je prvo leto tega programa in veliko stvari je bilo potrebno na novo vzpostaviti. Večino programa izvajajo nacionalne agencije. Vse te agencije poznamo. E, imamo jih e, kar precej v posameznih državah, tako da smo preverili pri teh agencijah, da so bile ustrezno usposobljene. Deloma je šlo tu za e, agencije, ki so že obstale, nekaj pa je bilo tudi na novo ustanovljenih za program Erasmus. Izdali smo nove pravilnike, programski vodič in druga pravila, pripravili smo novo programsko opremo za upravljanje. V mestnem času pa še vedno izvajamo tudi eh, zadnje dele predhodnih programov. To je potrebno jasno povedati in zato je v letošnjem letu prišlo do določenih težav. Izvajanje je bilo, to, je bilo letos počasnejše od preteklih let, verjetno ne v počasnejše kot v prvem letu prejšnjega programa, ampak vsekakor počasnejše kot v zadnjih letih tega programa, tako da bo potrebno nekaj rokov, rokov predstaviti na drugo polovico leta, eh, pa tudi eh, do krajših predstavitev je bilo zaradi pač običajnega ritma prejšnjih programov. Nekaj, kar moramo tudi podrobneje preučiti, je inflacija obsega posameznega projekta, to zlasti vela za drugi ukrep strateškega partnerstva. Tu vidimo neko težno potem, da projekti postajajo vse bolj obsežni in to seveda posledično pomeni, da lahko izberemo manjše število projektov. Tako da je vsekakor prav, da smo prepričani, da eh, res potrebujemo projekte takega obsega in skupaj z nacionalnimi agencijami moramo preučiti razmere in ta proračun. Nekaj, česar še nismo predvideli za leto 2015, Eh, torej, kajti pravna podlaga je bila sprijeta šele letos in zato eh, izvajanje letos ne bo mogoče, ta denar se ne bo izgubil, ampak ga bomo zgolj uporabili v prihodnjih šestih letih namesto v sedmih letih. Eh, tudi z študentskimi posojili še nismo začeli, potekajo priprave. Prve obveznosti bomo vredno prijeli že letos, ampak v praksi bo vse skupaj začelo delovati šele prihodnje leto. Kar moram izpostaviti je, da to ne pomeni, da ne uporabljamo eh, programu ali proračuna v celoti. Vsekakor nameravamo uporabiti celoten proračun, tu ne bo nobenih težav. Kajti, kot sem že dejal, kot sem prikazal tudi na prejšnji prosonici, letošnji proračun ni tako visok kot v prejšnjih letih. Mislim, da so bila pričakovanja držav članic zelo visoka, zlasti v posameznih sektorjih, ker imamo 40 odstotkov višji proračun, ampak letos se to še ne bo poznalo in eh, zato je bilo kar nekaj eh, frustracij. Eh, z velikim veseljem bi seveda, lahko, bi se, bi seveda sprejeli večje število projektov, ampak zaenkrat to še ni mogoče in zato je tudi stopna oziroma delež izbranih projektov eh, predvsej nizek. Moramo pozoriti na to, da na vseh področjih delo še ni končano. Eh, delež, naprimer, pri mladih se bo povečal, ker imamo še drugi eh, javni razpis, ki je v teku. Tudi pri drugem ukrepu pri šolah je delež višji, mislim, da je 17 odstotkov ampak vendarle delež izbranih projektov ni pretirano visok in to je nekaj, o čemer se moramo pogovoriti v zvezi s programom, kot je Erasmus. E, ta program je odličen, je zelo relevanten, ampak vendarle je to program, pri katerem vsekakor potrebujemo neko zadostno kritično maso za to, da dosežemo dovolj ljudi v izobraževalnem sektorju. Seveda bo višji proračun v prihodnjih letih zelo koristen, ampak vseeno so to stvari, na katere ne smemo pozabiti. In pa še zadnje, o čemer bi želel spregovoriti, je verjetno tisto, kar je za vas najbolj pomembno. E, tu je, je primanklaj pri plačilih. Verjetno niste presenečeni, da se bom tega dotaknil. Kot veste, v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 do 2020 ni bilo vključenih dovolj odobritev za plačila. Že od samega začetka pravzaprav. Tu lahko prikažem z eno ključno številko. Če si pogledate leto 2014 v primerjavi z 2013, kar zadeva prevzema obveznosti, torej sredstva, ki jih lahko eh, namenimo, tu smo prijeli 9 odstotkov več sredstev eh, v primerjavi z 2013, kar zadeva plačilo, kar zadeva tisto, kar lahko dejansko izplačamo, pa smo prijeli 13 odstotkov manj kot v preteklem letu. Torej jasno je, da enostavno nimamo dovolj denarja, da bi lahko stvari normalno izvrševali. Kaj smo torej storili za to, da bi se s tem soočili? Nekoliko smo odložili plačila seveda delujemo eh, na podlagi naprejšnjega financiranja, nekatere projekte eh, deloma ali pa celoti vnaprej financiramo, tudi ko plačujemo nacionalni agenciji in zdaj smo nekako podaljšali roke, tako da plačujemo vsem, ampak nekoliko manj za enkrat. Eh, to ne pomeni, da ne bodo vsi dobili vsega, kar jim pripada. Ampak kljub temu ukrepu nam je še vedno zmanjkalo kar precej denarja veste, da smo prosili za 202 milijona evrov dodatnih odobritev za plačila za letošnje leto. To je vključeno v enega od rebalansov proračuna, o katerih je trenutno govora. Že zdaj lahko povem 1. decembra, da zdaj izvajamo zadnja plačila, ki jih še lahko naredimo z denarjem, ki ga imamo. V prihodnjih dneh bo denarja zmanjkalo in bo hranilnik prazen. Tako da, če ne bomo dobili teh 202 milijona, ki smo upali, da jih bomo prejeli te dni enkrat, to pomeni, da do konca leta ne bomo mogli plačevati. Ali je to velik problem v praksi? Mislim, da ne. Mislim, da zaradi tega ne bo prihajalo do primerov, ko študenti ne bi bili plačani, naprimer. Kajti, kot rečeno, delamo preko nacionalnih agencij in nacionalne agencije imajo še nekaj rezerve, tako da bodo uspele premustiti teh nekaj zadnjih mesecev leta. To pa pomeni seveda, da pa bomo morali ta denar izplačati zelo zgodaj v začetku prihodnjega leta. In če ne bomo dobili eh, dodatnih 202 milijona, bomo morali to izplačati iz eh, proračuna za 2015, torej bomo začeli leto s tem, da bomo eh, skopali lukno v, eh, tja, kjer eh, luknja že obstaja. Torej, če dodate teh 202 milijona eh, že obstoječega primankljaja še v prihodnje leto, dobimo seveda še bistveno večji primankljaj, tako da bo verjetno prihodnje leto denarja zmanjkalo že bistveno prej, ne šele 1. decembra ne morem vam dati konkretnega datuma, ampak verjetno zgodaj jeseni, kmalo po koncu poletnih počitnic. Skratka, mislim, da gre tu za zelo pomembno vprašanje za dolgoročno vzdržnost tega programa. Tolik tega, če se sredstva začnejo v prihodnjih letih povečevati, ne moremo Eh, vse čas eh, prenašati obveznosti, kaj ti prej ali slej nam bodo stvari šle izpod nadzora. Vem, da je to za vas pomembno vprašanje in eh, zdaj je ključno seveda, da pridobimo tudi soglasje sveta, zato da bomo lahko stvari razrešili. Toliko za enkrat sem pa seveda pripravljen odgovarjati na morebitna vprašanja, če jih imate. Hvala. And, uh, I... Najlepša hvala za predstavitev, zdaj pa bom besedo dala kolegom. Gospod Leda se prvi prosil za besedo, izvolite. Najlepša hvala. 25 minut približno sem temeljito poslušal razlago zelo ambicioznega načrta, ambicioznega načrta za program Erasmus+. To je program, ki pokriva ogromno um, nepovratnih sredstev, kljub temu, da imamo težave z izvajanjem proračuna. Moje vprašanje je naslednje. naslednje. S kakšno pravico odločamo o prihodnosti mladih? brez da bi poprej mlade vprašali o njihovem mnenju, brez da bi mladi sodelovali v teh razpravah. S kakšno pravico to počnemo? V petek sem imel priložnost eh, sodelovati na srečanju v Evropski šoli v Luksemburgu, kamor sem bil povabljen. In bil sem ganjen. Kajti tudi Pri nas doma v Grčiji sem imel podobno priložnost že večkrat spogledati v vrcih, v šolah, na univerzah. Čeprav v Luksemburgu nisem govoril, nisem imel govora. Na tem sestanku sem študente prosil za izmenjavo mnen Dejal sem jim, naj mi postavijo vprašanja, jaz jih bom odgovarjal in njim postavljal vprašanja. Na ta način sem želel spodbuditi dialog. Predsedujoči tega sestanka, tega dialoga, recimo v Luksemburgu, pa je opazil, da gre tukaj za zmagoslavje demokracije. Gre za mednarodno šolo. Povabljen sem bil jaz. In temu sestanku je predsedoval eden od študentov, eden od dijakov, kajti izvolili so ga, izglasovali za predsedujočega te, uh, tega srečanja. In ko se je stan, torej, sestanek začel, sem mu jaz postavil vprašanje temu, ki je predsedoval. Torej, začel si predsedovati, dobil si moč in zdaj jo že izkoriščaš na ta način, da drugim kratiš pravico do izražanja. To je bila učna ura demokracije, recimo temu. Program Erasmus je zelo pomemben in tudi v prejšnji razpravi, ki sem jo pozorno poslušal, sem slišal oziroma sem se vprašal, ali gre za program za mlade, ali gre za program, skozi katerega želimo naše lastne poglede usiliti mladim. Edina pravica, ki jo mi imamo, sploh ni pravica, ampak je obveznost. Obveznost, da naše znanje, naša mnenja, naše izkušnje predamo mladim. Ampak ne brez nadzora. Mladi sami morajo sodelovati v teh postopkih, teh procesih in pridobiti izkušnje, pridobiti znanje od nas. Ne vem, večkrat sem govoril v našem odboru o podobnih priložnostih in zdi se mi, da je to zgolj glas upijočega v naravi, eh, v puščavi. Upam, da me bodo tokrat slišali. Tu pred menoj se lita dekleti iz Cipra. In žal mi je, da nista govorili v grščini, govorili sta angliško. Ne vem, ali obstaja kakšna obveza potem, da gosti tu govorijo angliško. Ali ne vem, ali vam je kdo dejal, da morate govoriti angliško, da je to bolje, da lahko pokažete, da znate tu jezik, angliščino. Ne vem, kdo ali kaj jo, jo je spodbudilo k temu, da ne govorite o maternem jeziku. Ampak k sreči sta kolegici, mlade kolegice tu pred menoj in me slišite, tako da tega ni treba še enkrat ponavljati v angleščini. Hvala, gospa Kamervert, izvolite. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi komisiji. Priznavam, da sem nekoliko pretresena. Pa ne samo zaradi številk, ki smo jih zdaj slišali, ampak tudi zaradi, zaradi tega, ker sem dobila neke vrste vtis, da so določene razprave, ki smo jih že vodili v tem odboru v zadnjih dveh letih, sploh uh, niso bile organizirane. Dobila sem vtis, ali pa vse zdelo se mi je, da nas je naš odbor zauzema za to, da, da ohranimo stara, že znana imena programov. Youth in Action, Erasmus, Leonardo da Vinci, vse to so stvari, ki jih nisem slišal na vaši predstavitvi. Ampak v našem odboru je bila to ena od ključnih točk. Dejali smo, da treba ta programska imena ohraniti. Komisija pa zdaj govori samo o treh eh, vodilnih pobudah. Zaradi tega sem izjemno presenečena, pa tudi jezna. Kajti v Evropskem parlamentu in v našem odboru smo se močno zauzemali za to, da se to ne bi zgodilo. Prav tako pa me zelo jezi, da zopet lahko vidimo, da obstaja razkorak med eh, zavezami in pa plačili. Sicer ste dejali, da lahko nacionalne agencije to nekako izravnajo, da imajo določena rezervna sredstva, ampak jaz vem, da nemške nacionalne agencije tega ne morejo početi v nedogled in da bodo tudi ta rezervna sredstva enkrat porabljena. In prihodne leto bi se lahko še prej zgodilo, da denarja ne bo na voljo do decembra, ampak da bodo sredstva morda porabljena že septembra. To pa pomeni, da tudi nacionalne agencije potem ne bodo mogle več eh, pokrivati te, te luknje. In slišali smo te številke 9 odstotkov plus za to leto, Ja, realno gledano pa so to posebno druge številke. Minus 13 odstotkov je bolj realna številka in to v bistvu sploh ni več sprejemljivo. Dobili smo tudi že kar precej povratnih informacij strani naših nacionalnih agencij. In vsaj v Nemčiji smo slišali, da je vsaj na področju partnerstev med šolami, ki jih pokriva program Comenius, predvsem zaradi tehničnih sprememb v programu bilo podprtih veliko manj prošen za izvajanje programa, kot pa je to bilo v prejšnjih letih. Pa tu ne gre samo za kakšne spremembe pri računalniških programih, pri samih razpisih, ampak predvsem zato, ker obstaja, ker je prisotna velika stopna zavrnitve prošen. In omenjena partnerstva med šolami bi bilo treba v prihodnje leto spodbuditi v večjem številu, kajti to je eden od ključnih projektov v celotnem programu. In res ni sprejemljivo, da se podpre tako malo projektov in da so te številke tak, toliko niže kot v preteklih letih, da je zdaj to posem um, nesprejemljivo. Pogoji so težji, to je jasno, in šole se težje prijavljajo mm, na razpise v okviru programa Comenius in tudi težje pridobivajo sredstva. To pa moramo spremeniti, tako da bodo v prihodnem letu spet eh, zaživeli številni projekti mm, v mm, okviru programa Comenius in da se stvari uredijo. To so torej povratne informacije, ki smo jih prejeli. Na no, obstaja precej težav ne samo ali pa ne zaradi višine sredstev, temveč predvsem zaradi tega, koliko projektov se sploh podpre. Hvala, gospa Ferhajen. Najlepša hvala. Navezala bi se na to, kar je dejala Petra Kamerevert. Bila sem presenečena nad odstotkom uh, odobrenih projektov v posameznih programih. To so zelo zaskrbljujoče številke. Uh, precej stvari, ki jih vse na papirju podpiramo, se v praksi ne izvaja. Spremenili pa ste tudi programsko, oziroma grem imena nekaterih programov in zato vas prosim, da te stvari tudi ustrezno pojasnite v našem odboru. Presenečena sem bila nad številkami, ki veljajo za visokošolski sektor, kajti tam je šlo v preteklih letih za skoraj 100-stotno izvajanje vseh programov. V drugih programih pa je bilo ogromno zavrnitev prošen. In zato me zanima, zakaj se je to zgodilo. So to formalni razlogi, vsebinski razlogi, zakaj se določenih projektov ni podprlo, zakaj je stanje takšno, kot je. Druga stvar, ki jo želim omeniti, pa je način izvajanja skozi posamezne nacionalne agencije. Jaz um, sem dobil različne informacije, informacije različnih nacionalnih agentur oziroma agencij. In Zato si želim v poročilu o izvajanju programa Erasmus Plus izvedeti nekaj več, zakaj do teh težav sploh prihaja. Potem vprašanje tveganja, povezanega s finančno situacijo. Na eni od prosojnic ste prikazali graf, zelo lepo krivuljo, kako želite sredstva, ki bodo na srednji rok na voljo za te programe porabljati v prihodnih letih. Zdaj so stopne zviševanja stroškov niže in tudi, že tu imamo precej težav pri uh, izpolnjevanju naših obveznosti. Če pa bo obveljal vaš predlog, po katerem bi ob koncu našega uh, oziroma ob koncu um, finančnega okvira prišlo do višanja prispevnih stopen, me zanima, kako naj to res storimo kaj, kaj bomo storili, če države članice v zadnjih letih, na primer dveh ali treh letih, ne bodo dale na voljo sredstev za to? Ali imamo na voljo dovolj rezerv? Ali imamo tudi v okviru same, posameznih programov na voljo dovolj rešitev, zasilnih rešitev, kako programe financirati, čeprav na voljo ne bomo imeli dovolj denarja? Vem, poznam primere posameznih eh, visokih in višjih šol, ki se prijavijo, ki objavijo določene programe, denarja potem ne dobijo in potem pač študenti ne odidejo na izmenjavo ali pač ne sodelujejo v posameznih programih. Zanima me, ali so te stvari bile na enak način problematične tudi v preteklosti. Zdelo se nam je, da ja in da smo potem stvari razrešili, zdaj pa spet dobivamo enake številke. In zato želim nekaj več informacij o tem. Pa še nekaj. Zdaj sodelujemo z novo komisijo, tudi z novo strukturo, novo, na novo strukturirano komisijo. In program Erasmus Plus bo prevzela gospod Tyson. Vse, kar pa je v okviru programa Leonardo da Vinci, pa bi morali prav tako pripisati gospod Tyson. Program Erasmus pa še vedno sodi v področje oziroma v resor komisarja Navračiča ali je to težava pri izvajanju, ali je to zdaj res posem razdeljeno, ali pa obstaja morda ena točka, ki je pristojna tako za programa Leonardo kot tudi Erasmus. Zanima me, kako, kakšne so posledice te razdelitve pri konkretnem delu v praksi. Hvala. Hvala, Helga Trupel. Najlepša hvala. Želela sem dejati, da bi najprej ostro pokritizirala svet glede posameznih številk. Slišali smo, kakšna so znižanja, um, oziroma kakšne so, kakšne so bila črtanja in kakšne so bile stopnje. To je pa posem v nasprotju s tem, kar smo se dogovorili s svetom. In zato mislim, da bi morali vsi, kjerkoli je to le mogoče, izraziti glasno kritiko proti predlogom sveta, se se s tem razbija ali pa ničuje zaupanje v evropske institucije. Podprla pa bi tudi komentarja obeh predhodnic. Kaj je starimi programskimi imeni? Želimo si kontinuitete, želimo si bolj jasno povedati vsem ti prosilcem, vsem sodelujočim, za katere programe sploh gre. Potem eh, ta priročnik glede posameznih programov. Zakaj še vedno ni preveden v vse jezike in zakaj tudi spletna stran ni na voljo v drugih jezikih, zakaj je na voljo samo v angleščini. To ni posebno prijazno do uporabnikov. Omenila pa bi tudi nekaj pritožb, ki smo jih prejeli strani univerz, šol um, in ostalih, ki imajo dovolj tega sistema, kajti prijave so vedno teže, pravijo. Vse več eh, stvari temeli na številkah. In zaradi tega evropske institucije odbijajo ljudi. Dejali so mi, da si želijo, da si želijo imeti bolj preprostega postopka prijave, bolj postopnih, eh, preprostih obrazcev za sodelovanje v programu Erasmus. To je resna stvar, to je treba spremeniti, kajti res ni dobro, da ljudi odvračamo od prijav. Hvala. Hvala, gospod Morgano. Najlepša hvala. Hvala za razlago. Podobno kot moje predhodnice, imam tudi jaz dve vprašanje. Napoved za plačilo je bila prikazana v obliki grafa. In do leta 2020 naj bi se število zahtevkov skoraj da podvojilo. Kaj bo z pregledom proračuna v letu 2016? Ali lahko pričakujemo kakšna presenečenja? Ali imamo na voljo kakšno, kakšen ukrep, da leta 2016 ne bo prišlo do drastičnega zmanjšanja sredstev? Zanima me, kako je z stroški za izvajanje programov in kako je to povezano z vsemi štirimi ali tremi vodilnimi pobudami, ki ste jih omenili. Ko bodo na voljo vsi podatki, kajte dejali ste, da vseh podatkov še nimamo na voljo in da gre tukaj samo za preliminarne številke, me zanima, kako bo stvar izgledala. Želim si konkretnih številk, tako da lahko potem tudi eh, ustrezno odgovorim na vaše vprašanje. Hvala. Hvala, gospa Šojderla. Potem pa še eno vprašanje Helga Truper. Vas pa prosim, da ste kar se da hitri, ker sledi še sestanek koordinatorjev. Ja, bom kratka. Še enkrat hvala za besedo predsedujoča. Vesela sem, da je z nami danes predstavnik komisije in da lahko o tem razpravljamo. Program Erasmus je tisti program, tisti finančni instrument, s katerimi dosegam konkretne cilje. Če program ne bo zaživel v celoti, potem tudi naših ciljev ne bomo dosegli. Te stvari je torej zelo preprosto uh, moč razložiti tako komisiji, kot tudi svetu. Če želimo doseči cilje, ki ste se jih zadali za leto 2020, potem je treba zagotoviti, da bo Erasmus plus um, celovit program. To je edini način, kako stvari rešiti. Opazila pa sem tudi, da prihaja do težav v zakonodaji, ko gre naprimer za partnerstva. Predvsem zato, ker agencije ne morejo omejiti sredstev, ki so na voljo za posamezen projekt. V prejšnjem obdobju so to lahko počele, zdaj pa so se pogoji spremenili in to ni možno. in s tem je prišlo tudi do številnih težav pri izpolnjevanju zahtev za posamezne programe. Hvala. Hvala, Helga Truper. Še eno dodatno vprašanje. Kaj pa finančne garancije za podiplomske študente? Hvala, pa še gospod Maraga. Zadnji ste na vrsti. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem skupaj prepričan sem, da je predstavnik komisije imel to smolo, da je prišel na naš stanek, na naš odbor ravno isti dan, ko so z nami tudi nagrajenci za uh, nagrado Karla Velikega. Mladi, ki smo jih slišali, so bili zelo optimistični, zelo ambiciozni. Kljub temu, da se soočajo z velikimi izzivi in z velikimi težavami. In nekako se mi zdi, da bi trije pari mladih, ki so bili tukaj, lahko sestanka odšli zelo deziluzionirani, da v bistvu niso prišli sem po nagrado, ampak da jih zdaj kaznujemo s temi podatki, ki smo jih slišali. Mislim, da bi moral naš odbor predlagati, da želimo oblikovati novo smer, v katero bi morala iti Evropska unija in da želimo kljub vsem težavam v gospodarstvu, v finančnem sektorju podpreti izobraževalni sektor, podpreti visoko šolstvo in zagotoviti tudi izvajanje vseh programov, um, ki jih omenjamo. Pa tudi, ko gre za programe poklicnega izobraževanja, naprimer, morali bi si zadati posem nove cilje. Treba se osredotočiti na mlade, treba je kar se da veliki meri spodbujati mobilnost. Pa še ena stvar. Program Erasmus bi se moral v veliko večji meri posvetiti vsem starostnim skupinam, ki sodelujejo v sekundarnem in pa terciarnem izobraževanju. In to moramo zagotoviti za vse uh, ravni izobraževanja v Evropski uniji v prihodnih letih. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Noc, izvolite. Prosim, če odgovorite na vprašanje. Najlepša hvala. Bom skušal nekatere vprašanja kar združiti v sklope. Najprej imena programov. Ta imena še vedno obstajajo. Danes jih res nisem uporabil, ampak zato sem se odločil, ker je včasih bolj preprosto uporabljati imena sektorja namesto imena programov. In tisti, ki programov ne poznajo, bodo morda zato lažje sledili razpravi. Ampak vi progra programe poznate. Veste, zakaj gre, ko omenjamo Comenius ali pa Leonardo in tako naprej. Ampak programi še vedno obstajajo, imena še vedno obstajajo, sem pa samo za namen predstavitve uporabil ta imena sektorjev. In kot ste dejali, vsa imena še vedno obstajajo. Slišali smo nekaj komentarjev zdaj z mm, predlaganim proračunom in ali bo ta profil tudi uspešno izveden. To ni nekaj, o čem odloča komisija. Zato že imamo večletni finančni okvir, ki sta ga določila svet in pa parlament. In res je, da bomo leta 2016 imeli pregled, um, srednjeročni pregled celotnega okvira in morda bo treba tu in tam kakšno stvar tudi popraviti. Programe moramo izvajati na ustrezen način in tudi izkazati rezultate. In lahko se zgodi, da bomo, tako kot pred nekaj leti, ko je potekala razprava o večletnem finančnem okviru, da bomo določene programe, ki pripomorejo k razvoju mm, Evropske unije, ki pripomore k medsebojnemu sodelovanju, vseeno te stvari podprli, čeprav bo na voljo manj sredstev kot pa prej. Bomo pa tu stvari pozorno spremljali, seveda. Ali obstaja tveganje, da bi se proračun v zadnjih letih eksponentno povečal? Seveda obstaja uh, ta možnost in zato se treba že zdaj ustrezno pripraviti na to. Pozorno sem poslušal vaše komentarje z sistem v zvezi z organizacijami, sodelujočimi v programih, ki menijo, da stvari nismo poenostavili, vsaj ne v zadostni meri. To je nekaj, česar se moramo zavedati, ker si želimo vseeno povečati prepoznavnost programov, tudi zanimivost. Morate pa vedeti, da se na nekaterih področjih soočamo z različnimi zahtevami. In kot je dejala kolegica Šodrova, je treba zagotoviti, da bodo rezultati, eh, programi obrodili rezultate. In tu smo odvisni od stopne poročanja o rezultatih, ki jih eh, dosežemo. Seveda vemo, da je za sodelujoče neprijetno, da od njih zahtevamo več, večjo količino poročanja. In ta mora biti bolj, ne mora ta biti bolj sistematična kot pa prej. Ampak to je potrebno, če želimo pokazati, kakšni so rezultati. Po drugi strani pa smo to obvezo poročanja zmanjšali tam, kjer se nam to ni zdelo tako pomembno. Naprimer, ko gre za dokazovanje, izkazovanje potnih stroškov, naprimer. Tega zdaj ni več, vse je ne v isti obliki in to je ena od poenostavitev. Seveda priznavam, da smo nekatere stvari uspeli poenostaviti, druge, oziroma drugih pa ne. In poročanje bo še vedno ostalo kot ključen element pri izkazovanju rezultatov. Moramo pa sistem poenostaviti in se izogniti podvajanju komunikacijskih kanalov. Naprimer, za nekatere stvari, ki jih želimo, um, zahteve zapišemo že v sami prijavi na razpis. In tam piše, da bo treba te informacije poslati, če želimo doseči rezultate. Seveda razumem, da za nekatere prosilce to predstavlja preveliko breme, ampak eh, tako počaj in bomo skušali stvari, kar se da olajšati. Slišali smo komentar glede tega, da je premalo projektov izbranih v okviru programa Comenius. In pa tudi en komentar glede velikosti obsega posameznih projektov. To sem v predstaviti omenil. Temu bo treba posvetiti večjo pozornost v prvem delu obdobja nacionalne agencije niso uporabile vseh možnosti, ki so jih imele za to, da omejijo proračune. Zdaj poteka faza razprav z nacionalnimi agencijami in v tej fazi jim bomo povedali, kaj lahko storijo za omejitev. Te agencije lahko ocenijo, ali je posamezen projekt preambiciozen, ali bi porabil preveč sredstev in potem posilcem to tudi na ustrezen način sporočijo. Neposreden rezultat prenapihnjenih proračunov je, da lahko potem izberemo manj projektov, kajti celoten proračun se pač eh, zmanjša. Ampak kot rečeno, o tem govorimo s predstavniki nacionalnih agencij, da bi s tem tudi okrepili njihovo vlogo in da se ne bodo spopadali z preobsežnimi proračuni. S tem, s tem se posem strinjamo in na tem delamo potem eh, pomanjkljaj glede plačil to je omenila gospa kamerevert tisto rezervo ki imamo trenutno eh, prek nacionalnih agencij zadošča do konca decembra potem pa bomo nekako že začeli kopati novo luknjo na začetku naslednjega leta po poletju ne bo več denarja in eh, vse te rezerve ne bodo zadoščale, da bi lahko dosegli konec leta. Popolnoma se strinjam z vašo analizo glede tega. Potem je bilo postavljeno vprašanje v zvezi s stopnjo selekcije eh, v, v višešolskem izobraževanju. 96 odstotno je tam je drugačen sistem kot pa Eh, v drugih sektorjih, oni imajo partnerje, ki so vnaprej izbrani. To certificiranje v okviru Erasmusa poteka z nekim skupkom univerz, ki je vsako leto enak in tako lahko potem razložimo, zakaj tukaj stopnja pri selekciji tako visoka. Gre za določeno stopnjo inštitucij, in za določeno organizacijo in celotna mobilnost poteka prek institucij. Torej tukaj ne gre za izbiro posameznikov, ampak za izbiro inštitucij. Seveda so tukaj razlike tudi uh, v šolskem sektorju, uh, kjer se vsak šolski sektor uh, prijavlja na podlagi svojih projektov. Potem ste omenili, da je bil v preteklosti tako, da so študenti, če denarja več ni bilo dovolj, dobivali manjša nepovratna sredstva. Zdaj pa imamo drugačen sistem, imamo naprej napovedano višino sredstev in eh, to je treba skozi celoten postopek upoštevati in spoštovati. Je pa tukaj tudi negativen učinek, kaj ti univerze ne morejo eh, več imeti enakega števila študentov, če pa je proračun nižji. To je torej negativna posledica. Če pride do zmanjšanja sredstev, bodo univerze še vedno morale zagotoviti isto stopnjo nepovratnih sredstev, kar pa pomeni, da bo število študentov verjetno nižje tukaj so nekatere stvari, ki so si, ki so si nasprotne, to sem omenil že prej in to bomo morali še dodatno premisliti. Potem 13 odstotkov znižanja pri odobritvah plačil, to je že v večletnem finančnem okviru. In o tem se nismo odločili letos, to je bilo grejeno že v večletni finančni okvir. Potem prevodi. Delamo na tem, delamo z nacionalnimi agencijami, da uh, bi imeli prevedene spletne strani in pa vodnike, mm, da bo imela vsaka država uh, spletno stran in pa smernice na voljo v svojem jeziku. Ampak to je pač postopek, ki lahko nekaj časa traja. Potem sistem jamstev za študentska posojila. Eh, celoten postopek, ki se nanaša na Evropski investicijski sklad, se bliža koncu, tako da bodo prva, prve odobritve sledile k malu, torej na začetku naslednjega leta. Vsaj tako je bilo načrtovano. Potem uh, vprašanje glede režijskih stroškov. Tukaj imamo zgornjo mejo Ta je predvidena v pravni podlagi. Za upravne stroške 1,9 odstotka, za upravljalske uh, eh, plačila pri U nacionalnih agencijah pa 3,4 odstotka eh, proračuna. Letos smo nekoliko nad temi ravnmi, eh, to pa zato, ker potrebujemo recimo precej zagonskih stroškov za novo programsko opremo in podobno. Uh, To se bo potem s časoma izravnalo, kajti vsi ti eh, stroški izvajanja ne bodo rasli um, sorazmerno s porastom proračuna. Izvrševanje se nadaljuje, končnega datuma še ne morem podati, ker je vse skupaj še uh, v toku. Tudi naslednje leto se bo to še nadaljevalo za projekte, ki so se začeli zdaj mnogi projekti trajajo dve leti, tri leta, da se vse skupaj dokonča, tako da potrebujemo za končne podatke par let. Ko pa jih dobimo, bodo objavljeni takoj, ko bo mogoče. No, jeseni naslednje leto pa bi morali že imeti celoten pregled na tem, kaj se je dogajalo leta 2014. Potem ste govorili še o mladih, njihovem sodelovanju v projektih. Imamo mlade v akciji. Eh, to so projekti, ki potekajo od spodaj na vzgor, torej mladi sodelujejo. Govorili ste o podpori za Leonardo kot veste, je prišlo letos do uh, rahlega unaprejšnjega plačila, dve tretjini za uh, poklicno usposabljanje za Leonardo in ena tretjina uh, za višešolsko izobraževanje za Erasmus. Uh, ugotovljeno je bilo, da poklicno izobraževanje bolj neposredno vpliva na gospodarstvo in zato smo se z, na začetku osredotočili na to. In uh, to lahko razloži tudi dejstvo, da uh, prijavljeni v šolskem sistemu letos niso imeli prednosti, torej predvsem je šlo za um, poklicno izobraževanje in pa visoko, uh, visokošolsko izobraževanje, um, katerima smo dali prednost. Toliko z moje strani, hvala lepa. Hvala za vaše odgovore, za predstavitev in za informacije. Hvala tudi vsem, ki ste aktivno sodelovali v tej zelo pomembni razpravi. Zdaj pa eh, bi vas prosila, da ostanete tukaj še za sestanek koordinatorjev, ki bo potekal brez nazočnosti javnosti.